Jausi. Herzlich willkommen. Cominciamo. Pa začnimo. Con... Eh, Gospe in gospodje, deset minut že zamujamo, to bi lahko bilo precej težavno, Zato, ker imamo veliko, veliko stvari na dnevnem redu. V veliko veselje mi je, da lahko predstavim to temo, na katero smo čakali že veliko časa. Govorili bomo o ženskah in o njihovi vlogi v informacijsko-komunikacijski tehnologiji in na tem področju. Pozdravljam podpredsednico Evropske komisije Neli Krus in pa Hamaduna Tureja, ki je generalni sekretar mednarodne telekomunikacije kacijske zveze, s katerima smo sodelovali pri pripravi tega dogodka. Zahvaljujem se vsem govornikom in govornicam, ki so danes z nami. Z nami bo tudi eh, gospa Sandberg iz Facebooka. Z njo bomo govorili prek videokonference ob 5. uri. Naš odbor, kot veste, že kar nekaj časa govori o tem, kako bi lahko povečali delež žensk v IKT. To počnemo v našem vsakdanu, tekom našega zakonodajalnega eh, dela, poleg tega pa sodelujemo tudi s komisijo. Še posebej z gospod Krs, s katero smo že naredili nekaj pomenih korakov naprej. V obzorju 2020 smo poskušali zagotoviti ravnoteže med spoloma, enako velja za sedmi okvirni program. Zagotoviti poskušamo doprinos teh programov k uravnoteženju med obema spoloma, med raziskovalci obeh spolov. Mislim, da moramo v največji možni meri izkoristiti naš človeški kapital. Danes 7 milijonov evropejcev dela na področju IKT. Upamo, da bomo lahko ustvarili do leta 2015 100 tisoč novih delovnih mest v tem sektorju. Sektor telekomunikacij ima precej večji potencial za rast kot pa druga področja evropskega gospodarstva. Je eden izmed najbolj inovativnih, najbolj dinamičnih sektorjev v gospodarstvu. Brez dvoma je tudi eden izmed tistih sektorjev, ki je najbolj usmerjen v raziskave. v našem odboru seveda dajemo velik pomen telekomunikacijam, inovacijam in raziskavam. Tekom nekaj naslednjih let pričakujemo precejšnji upad v številu diplomirancev v sektorju IKT veliko se jih bo tudi upokojilo v tem sektorju. Zato je potrebno pripraviti dobro politiko. Drugače tvegamo, da bo rast v tem sektorju, v tem inovativnem sektorju, ogrožena. Zato moramo osveščati ljudi, jih obveščati o eh, projektih eh, za usposabljanje, za učenje na, na področju matematike, inženjerstva, fizike in tako dalje. Izboljšati moramo vlogo žensk v teh sektorjih. Obenem pa je treba spodbujati ženske, da študirajo v sektorjih povezanih z znanostjo in raziskavami. To moramo početi že v srednjih šolah. V srednjih šolah je približno 90 odstotkov žensk eh, takšnih, ki jih zanima področje telekomunikacij. Ampak potem, nažalost, ne izberejo študijskih smeri, ki bi, bili, ki bi bile povezane s telekomunikacijami. Kot se pogosto zgodi, je žensk predvsej malo tudi na položajih, kjer se sprejemajo odločitve. Upam, da bomo lahko z današnjo predstavitvijo izboljšali to situacijo in da bomo ohranili pri življenju razpravo o tej temi današnja razprava je forum, ki mora spodbuditi splošno diskusijo. To je priložnost, da izmenjamo informacije, najboljše prakse, tako na evropski, kot tudi na globalni ravni. Kar se tiče praktičnih zadev, razdelili se bomo v dva panela. Najprej ženske v karjerah na področju IKT, kako izkoristiti ženski talent in drugi panel, kako spodbujati razvoj sposobnosti na področju IKT in delovna mesta na področju IKT. Naj vas opomnim, da se vsi morate držati vašega časa za govor. Želela bi prisluhniti pogledom naših govornikov in najprej bi rada predala besedo generalnemu sekretarju Mednarodne telekomunikacijske zveze, gospodu Hamadunu Tureja. brez dvoma ste vsi seznanjeni z dejstvom, da je pobuda, ki jo izražamo na današnjem eh, sestanku, tudi eden od ciljev Mednarodne telekomunikacijske zveze. Upam, da bo ta razprava tako dobra za našo institucijo, kot dobra tudi za vašo institucijo. Izvolite, gospod Ture. Najlepša hvala. Dober dan, gospe in gospodje gospa Saltori, gospo, gospa Neli Krs, gospod Majer, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da sem danes z vami tukaj v Bruslju, da lahko skupaj obeležimo dan žensk v IKT-ju 2013. Veseli me, da lahko govorim o vlogi žensk na tem področju. V drugem desetletju 21. stoletja se tukaj v Bruslju danes pogovarjamo o pomenu eh, IKT v vsak danu. Pomembno vlogo je igral v vseh družbah, v vseh državah, eh, majhnih, velikih, bogatih, revnih, razvitih in tistih v razvoju. IKT predstavljajo spodbojevalno tehnologijo za ženske posod po svetu. Celo preprost mobilni telefon lahko ženskam omogoči, da ostanejo v stiku z družino in s prijatelji. Omogoči jim lahko dostop do različnih vrst zelo uporabnih informacij. To je lahko orodje za marketing, za prodajo proizvodov in storitev. Naj vam dam primer, kako uporabne so lahko informacije. IKT eh, da, daje dostop do zdravstvenih informacij. In to je ključnega pomena, takšen mehanizem je zelo pomemben za eh, osveščanje o vprašanjih, ki so povezane z reproduktivnim zdravjem. Pogosto se v takšnih stvarih eh, ne moremo vedno odprto pogovarjati v javnosti. Aplikacije na mobilnih telefonih lahko uporabljamo za prenos informacij v lokalnih jezikih ali pa celo v slikah tako da eh, dosežemo tudi tiste, ki so neizobraženi in še enkrat podarjam ženske. Mobilni telefoni se sedaj uporabljajo tudi za zbiranje zdravstvenih podatkov na kraju samem, še posebej, ko gre za zdravje otrok. Tako lahko eh, začnejo eh, države usmerjati razvoj zdravstva, tam, kjer je to potrebno. Drugače tega ne moremo narediti, če ne vemo, kakšne so dejanske potrebe na kraju same. IKT omogočajo tudi razvoj v izobraževanju. Inovativni, eh, inovativna sporočila SMS, eh, dostop do najboljših spletnih knjižnic na svetu. Izboljšamo lahko situacijo na področju eh, pismenosti, podjetništva, in eh, kmetijstva. Zavedati se moramo, da ženske upravijo večino dela na svetu in IKT omogočajo eh, neko izboljšanje življenja ne samo žensk, ampak vseh ljudi po svetu. Veseli me, da je eh, naša organizacija, Mednarodna telekomunikacijska zveza, ki je agencija Združenih narodov, organizacija, ki ima partnerstvo Central.World, eh, ki ima cilj eh, izobraziti en milijon žensk v IKT. Letos smo že dosegli dve tretjinski cilj. 680 tisoč žensk, 107 organizacij v 85 državah. Na zadnjem forumu v Ženevi lani smo videli zelo zanimiv video s Filipinov tam je ženska povedala, kako je spremenila svoje življenje, bila je, eh, pomagala je eh, v hišah in čistila, na to pa je razvila svojo lastnjo, lastno podjetje s pomočjo IKT. IKT omogočajo tudi razvoj na področju varnosti. Eh, ženske se lahko na ta način borijo proti nasilju v družini. Gospe in gospodje, v svetu kjer ima 95 odstotkov vseh delovnih mest digitalno komponento, kjer obstaja veliko pomankanje v sektorju IKT, moramo nujno privabiti več ljudi v znanost, v tehnologijo, v inženirstvo. Več žensk se mora odločiti za takšne karijere. Podpredsednica Neli Krs nam je danes jutraj povedala, da sektor IKT potrebuje en milijon in več novih delovnih mest do leta oziroma v letu 2015. Nekaj napredka je že opaznega in glede na to, da smo danes tukaj, je to ogromen pozitiven korak naprej. Tukaj smo skupaj, ker imamo isti cilj. Ampak pot je še dolga. Danes ženske opravijo dve tretjini dela v Eh, svetu in proizvedejo polovico vse hrane. Dobijo pa le en odstotek dohodkov in imajo le en odstotek eh, premoženja. Leta 2013 imamo več eh, ženskih izvršnih direktoric, ki vodijo 500 največjih podjetij na svetu kot kadarkoli prej. Ženske so sedaj na vodilnih položajih Eh, na tehnolo v tehnoloških podjetjih, Hewlett Packard, IBM, Xerox, Yahoo. Še vedno pa jih najdemo zgolj v 21 eh, podjetjih z lestvice eh, največjih 500 in zgolj 42 na lestvici eh, tisočih največjih podjetij. Veliko dela nas še čaka. In to je povezano tudi z našim delom v eh, Mednarodni telekomunikacijski eh, zvezi. Leta 1932 eh, smo dobili prvo žensko delegatko na večjih konferenci. In 1965 smo imeli tudi vodjo delegacije v naši zvezi. le 10 od 160 eh, neodvisnih regulatornih organov eh, vodijo ženske. Ampak sam sem optimist. Verjamem, da lahko tudi takšno stanje izboljšamo. Stotine dogodkov eh, poteka danes po svetu. 1500 dogodkov v več kot stotih državah. Lani smo jih imeli 1200 v 89 državah. Leto smo ta rekord torej že podrli. Vem in upam, da bomo eh, v naslednjih desetletjih priča dramatičnim spremembam, da bo vedno več deklet študiralo tehnične Eh, teme, da bodo pridobile tehnične diplome in tehnična delovna mesta. Takšne priložnosti lahko najdete tudi na ženskem portalu www.girlsinict.com. Na portalu lahko najdete več kot 500 programov za eh, šolnine, za usposabljanja, za spletne mreže. Tam lahko ljudje dodajo tudi svoje lastne programe. Vabim vas torej, da se prijavite na stran in da začnete sodelovati. Komisija za široko poslovne povezave Združenih narodov, ki je bila vzpostavljena pred tremi leti, je vzpostavila delovno skupino, ki govori o široko poslovnih povezavah na splošno v septembra lani. S tem je odgovorila na poziv Džine Davis, ki je dejala, da moramo uporabiti moč širokopasovnih povezav, da opolnomočimo ženske in dekleta. Ena od ključnih komisark je seveda Neli Krs, podpredsednica Evropske komisije in tudi naša naslednja govornica. Veseli smo, da je z nami tako prominentna, tako spoštovana članica Evropske komisije. Vsi vemo, da je to ženska, ki nima dlake na jeziku. komisija se je prvič formalno srečala v Mehiki pred enim mesecem. Predsedovala je Helen Clark, administratorka, premijeka svoje države. Tudi sam sem se uh, udeleža, udeležil te komisije skupaj s Carlosom Slimom in Pleza Kagarne iz Ruande. Ruanda je še en dober primer dela na tem področju. To je verjetno prva država na svetu, ki je zagotovila enakost. V parlamentu je 50 odstotkov moških, 50 odstotkov žensk. V vladi je 50 odstotkov moških in 50 odstotkov žensk. Enako velja za veleposlanike in veleposlanice. Zelo dobro en gre. Pripričan sem, da lahko skupnim delom, sodelovanjem, s tem, da požanjemo našo kolektivno moč, lahko naredimo boljši svet. Svet, ki je pravičnejši, bolj enak, svet, v katerem bo vedno več žensk v sektorju IKT. Hvala za to priložnost. Hvala, gospod Turej. Sedaj pa podpredsednica Evropske komisije Neli Krus. Hvala, gospa predsednica. Lepo zdrav sem skupaj. Sama uh, sem za neuravnoteženo občinstvo. Ne 50-50, ampak takole, kot jih vidimo sedaj. Zahvaljujoč vam in vašemu odboru, odboru ITRE. lahko vidimo, da odbor ITRE zelo resno jeme, jemlje te zadeve. Nekoč je Merlin Monroe pela, da so diamanti najboljši prijatelji dekleta. Danes to ne velja. Znanje na področju IKT je najboljši prijatelj deklet. In zagotavljam vam, da če imate to znanje, bodo tudi diamanti sledili. brez dvoma, ta delovna mesta so enako plačena, tako za moške, kot tudi za ženske. Potrebujemo več žensk na področju IKT. To je za ženske pomembno. Vsaka ženska bi morala imeti orodje, da prevzame nadzor nad svojim življenjem. Danes so skupaj skoraj samo eh, znanja na področju IKT tista, ki omogočajo dostop do delovnih, mestih, eh, do delovnih mest, do inovacij, do boljših gospodarstev. V Evropi beležimo vrzel eh, na področju IKT. Pomankanje je približno v višini enega milijona eh, usposobljenih ljudi. Gospod Ture je to omenil eden od izzivov za 2015 in pri tem govorimo zgolj v Evropi, je ta, da moramo zapolniti več kot en milijon delovnih mest eh, z osebami, ki imajo znanje z področja IKT. In 2015 bo kmalo tukaj. Zagotavljam vam, da če tega ne bomo storili, da bomo izgubili več kot en milijon delovnih mest. škodovali bomo naši konkurenčnosti. Večja bo brezposelnost. Zato o tem popolnoma sploh ni treba razmišljati. Ženske morajo vstopiti v svet IKT. Težava ni ta, da bi ženske morali privabiti k uporabi IKT. To je že dejstvo. Ženske v večji meri uporabljajo razne naprave, uh, eh, IKT, kot pa moški, kot fantje. To počnejo pogosto bolj ustvarjalno in uh, več, naprimer na področju socialnih medijev tako velja. Od uh, silikonske um, doline do slamov nekje v uh, državah v razvoju in uh, ženske uporabljajo IKT za to, da izboljšajo svoje življenje in življenje svojih družin in prijateljev. Pogosto vidimo, da podjetja želijo ustvarjati posebne eh, proizvode, namenjene posebej ženskam. In pogosto so te naprave, naprave, ki so jih ustvarili moški. Pobarvajo jih z rožnato barvo in vse skupaj zgleda precej neumno. Včasih me kar boliko vidim takšne zadeve. Ženske ne potrebujejo ženskam prijazne pametne telefone. Tako kot ne potrebujejo niti eh, ženskam prijazna nalivna peresa ali pa avtomobile. To ni problem. Problem je ta, da ni dovolj žensk v karjerah na področju IKT. Manj kot 30 eh, odstotkov jih je. In to pomeni, da, da jih je tudi manj na vodilnih položajih. Včeraj sem predstavila prvo pionirsko eh, nagrado, evropsko nagrado za najboljše podjetnike in podjetnice. To je bil odličen dogodek, veliko talentov smo videli. Vesela sem bila, da sem lahko podelila to nagrado, ampak vseh 15 na uh, seznamu nagrajencev je bilo moških in to kaže, kako pomembno je, da ženske začnejo sodelovati na tem področju. Številni se že zavedajo teh težav, številni že delajo zato da bi pripravili rešitve. Obstajajo določene rešitve, ki jih že uporabljamo. In številni, ki so na tem eh, sestanku, na tej predstavitvi, na tem področju delajo. Mogoče gre za šole. Karjerne odločitve namreč sprejemamo kar zgodaj v našem življenju. Začeti moramo zgodaj. Morda moramo imeti računalniške znanosti eh, že v začetku. Učitelji morajo obvladati ta znanja in jih na to tudi poučevati. Spremeniti moramo šolske sisteme, ne gre le za to, da bi imeli računalniške znanosti v e, kurikulumu. To bi morali vključiti tudi v druge dele izobraževanja. Ampak ne gre zgolj za sposobnosti, za znanja, gre tudi za uporabo teh znanj. Veliko žensk je, ki imajo eh, diplome povezane s področjem IKT, ampak sploh ne delajo, vsaj ne eh, zunaj kroga družine. Vsaj nekaj teh žensk moramo vrniti na delovna mesta in tako ukrepiti naša gospodarstva. A si lahko? Zamislite, 9 milijard evrov vsako leto. Vsako leto. Toliko denarja sedaj izgubljamo zaradi tega. To je dovolj denarja, da poplačamo celotni primankljaj nizozemske, v dveh letih. Res je, tudi uh, ljudje, po katerih se lahko zgledujemo, so pomembni. Ne glede na to, če so to izvršni direktori ali pa vaši sosedi. Pomembno je, da odboru ITRE predseduje ženska. To je smiselno. Še veliko drugih žensk na vodilnih položajih obstaja. Več kot v preteklosti. Pozneje se nam bo ena od njih eh, pridružila. Veseli me, da bo Sheryl Sandberg z nami prek videokonference, ampak morda bi lahko imeli še več eh, mlajših žensk, ki bi razširjale te ideje. Razviti bi morali tudi uh, področje filmov, knjig in tako dalje naše dekleta, naše mlade ženske, morajo imeti možnost, da, da postanejo kaj več kot zgolj princeske sponji. Imamo uh, eh, Goda Dolžo, ki dela na področju otrok, imamo digitalno šampionko uh, v Skandinaviji, v ZDA imamo Marka Zuckerberga, ki imajo prav tako podobne projekte zato da bi vključili več žensk v to področje. Slediti jim moramo. Glede na razprave z deležniki na tem področju je jasno, da potrebujemo ljudska gibanja. Osredotočiti pa se moramo tudi na delo na evropski ravni. Spodbujati moramo pobude, kot so uh, eh, Encube, Digital Muse, mrežo za podjetnice v Evropi in na ta način lahko zgradimo oponemočeno digitalno delovno silo, ki jo bodo sestavljale ženske. In tako bomo ohranili konkurenčnost Evrope na globalni ravni. Sedaj pa moja najpomembnejša točka. Spremeniti moramo način prodaje eh, te teme. Ženske niso žrtve, njim potrebno pomagati, to ni res. Ženske so talentirane. Sedaj pa naše gospodarstvo nujno potrebuje te talente. Uporabiti moramo te talente. Ne smemo kar tako pozabiti na 50 odstotkov naših talentov. Ženske niso žrtve. Če se lahko strinjamo o tem, če lahko vsi podpremo to stališče, potem lahko veliko doprinesemo k reševanju velikih težav, s katerimi se očamo danes. Ne smemo si zamišljati, da je IKT nekaj drugega, kar dejansko je. Včasih stvari niso lahke, ampak ni važno. I vsi imamo možgane, jih moramo uporabljati. Ne gre za to, da bi imeli uh, nov način privabljanja uh, eh, dečko in deklica neko področje. Dejstvo je, da vprašanje žensk na področju IKT ni problem. Tega ne smemo nikoli omeniti. To je izziv, to je priložnost. To je priložnost, ki, opol, eh, ki nas bo opolnomočila. In to bi moralo, moralo privabiti vsako mlado, talentirano, ambiciozno žensko v svetu. Ne smemo eh, okrancljati teh možnosti. Ženske na področju IKT pravijo, da so njihove karijere zanimive, raznolike in da predstavljajo velik izziv. Polne so izzivov, polne so priložnosti. Ženske lahko eh, zaslužijo 9 odstotkov več denarja na področju IKT, brez vrzeli eh, glede na spola. Katero drugo področje se lahko s tem pohvali? To je najboljši način spreminjanja sveta ampak ni nam potrebno spreminjati sveta. Le prodajati moramo realnost. Ne gre za dobrodelnost, ne za podjetja, ne za tiste, ki sprejemajo zakonodajne odločitve. To je gospodarsko upravičeno. Podjetja, ki jih eh, vodijo ženske, imajo više dohodke, so bolj učinkovita in imajo več možnosti, da preživijo. Zavedati se moramo, da so ženske velik del potrošniške skupine, ki uporablja IKT. In to moramo bolje razumeti. Če želimo zapolniti vrzel na področju znanja, smo, eh, moramo slediti mreži, ki jo sestavljajo eh, industrija, raz, eh, različni ponudniki storitev in različni institucionalni organi. Želim, da se osredotočimo na ženske. Naj vam podam nekaj zamisli. Priznati moramo, kakšno dobro delo upravljajo tiste ženske, ki so že v sektorju. Kaj pa naprimer mreža za mentorstvo, v kateri sodelujejo eh, mlada dekleta? Sama bi bila prva, ki bi se takšni mreži pridružila. Kaj pa nove spodbude, ki se osredotočajo na mlade podjetnice, na ženske podjetnice. Ženske niso homogena eh, skupina. Enako velja za evropska podjetja. In to je tudi privlačnost tega sektorja, raznolikost. S tem, ko jih želimo privabiti v ta sistem, potrebujemo zelo različen spekter urodi. Politiki, profesori, podjetja, nevladne organizacije, mentori, veliki talenti in tisti, po katerih se lahko zgledujemo. Upam, da lahko vsi ta sporočila odnesete domov in da nam lahko pomagate pri iskanju rešitev. Upam, da bodo poslanci in poslanke o tem govorili v svojih volilnih okrožjih. To je priložnost, kot sem dejala. Resnično, to je priložnost. Ženskam ne dajemo eh, nekih posebnih uslug. Ženske potrebujejo delovna mesta, naše gospodarstvo potrebuje ženske. Digitalne ženske so vredne več kot diamanti. Hvala. Bene, ringraziamo. Najlepša hvala. Najlepša hvala komisarki. Krsovi in hvala tudi generalnemu sekretarju Mednarodne telekomunikacijske zveze Hamadu Notureju za obe predstaviti. Sedaj pa bomo začeli z našim prvim panelom. Prisluhnili bomo ženskam v karjerah z področja IKT. Prosim, Džano Martinengo, Saskio van Uflen in Monik Morov, da se nam pridružijo tukaj za omizjem. Thank you.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 prvi skupini govornikov bo najprej dobila besedo Gianna Martinengo, ki je predsednica DDL KTS. Izvolite. Hvala, da ste me povabili sem. Veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na tej prvi javni predstavitvi. Že od samega začetka sodelujem pri medosebnem dialogu in tehnologiji. To se je začelo leta 1983. Človeški dialog smo z tehnologijo še okrepili in sedaj predstavlja središče komunikacije nasploh. Imam veliko družino, zato sem morala poskusiti družinsko življenje urediti preko komunikacijske tehnologije. Vedno sem zelo optimistična in mislim, da je pravi moto raziskovanje, deljenje in opolnomočenje. Ne vem, ali je mogoče imeti tehnologije, ki oblikujejo inteligentna mesta. Ne, mislim, da bi morali reševati posamezna vprašanja, zato da rešimo probleme, ki se pojavljajo v družbi. Družba se hitro spreminja in hitrost sprememb je zelo visoka. Gre za vključevanje delavcev, trajnost, prožno delo vseživljensko izobraževanje, intelektualna mobilnost. To so vse teme, ki jih obravnavam in s katerimi se redno ukvarjam kot raziskovalka in tudi kot podjetnica. Mislim pa, da je zelo pomembno, da tem besedam damo tudi nekaj življenja. Koncepti se pogosto spreminjajo, odvisno od tega, kdo pri tem sodeluje in kako. ne gre le za to, da navajamo termine, ampak moramo opredeliti tudi paradigme za usposabljanje in izobraževanje. Kaj se dogaja danes? Danes študente pripravljamo za delovna mesta, ki še ne obstajajo. Upoštevati je treba, da se poklici hitro spreminjajo. Poklici, ki so bili najbolj zaželeni leta 2010, leta 2004 sploh še niso obstajali. Združeno kraljestvo je izvedlo raziskavo in določili so 20 delovnih mest, ki bodo do leta 2030 vključevala tehnologijo. Trije moje družinski člani so moški in trije so ženskega spola. Vprašala sem jih, kaj menijo o delovnih mestih v prihodnosti in to so njihove zamisli. Vse to vključuje pogled v prihodnost. Poskuse, poskušali so pogledati v prihodnost in razmisliti o tem, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, izboljšati moramo kakovost življenja v letu 2030 in če bomo kot politiki sprejeli pravilne odločitve, bomo lahko pomembno prispevali k temu, da spodbujamo inovacije, socialno tehnologijo in tako naprej. Pomagali bomo podjetjem in institucijam pri tem, ko poskušajo izboljšati svoj človeški kapital. O tem smo že veliko krat govorili in mislim, da je zadnji čas, da ukrepamo. Kaj lahko storimo za to, da pospešimo to digitalno izbiro? Tukaj, naprimer, omenjam vertikalno vrtnarko. No, sedaj smo večrasna, večjezična, večkulturna družba in Dogovoriti se moramo o osnovnih spretnostih. Te osnovne spretnosti bodo vsakemu posamezniku omogočile, da bo polnopravni državljan in da bo lahko dostojno živel v naši družbi in da bo del rasti v območju, zato da bo izboljšal kakovost svojega življenja in kakovost življenja drugih, da bo sprejemal informirane odločitve, da se bo učil in da se bo učil, kako se učiti digitalna agenda je bila sprejeta. V zadnjih letih smo v to vložili zelo veliko dela. To nam sedaj omogoča, da sprememo nekatere stebre, ki bodo z nami vse življenje, dostop do spleta, mreženje. To so, na primer, temeljni elementi, ki so ključni del vsake karijere v podjetju ali v podjetju raziskovanju. Sama aktivno sodelujem v različnih programih, nekateri se ga že v 90. leta prejšnjega stoletja. Leta 96 je bil prav tako izveden pomemben projekt. Potekal je program za pomoč najbolj prikrajšanim. Zahvaljujoč tehnologiji vidimo, da je IKT v srčiki novega gospodarstva. 70 odstotkov BDP-ja v Italiji nastane v storitvenem sektorju, zato mislim, da se res dogaja zelo pomembne spremembe. Osnovne spretnosti v tehničnih poklicih postajajo vse pomembnejše. Mislim, da to postajajo spretnosti, ki segajo čez različna področja. Vendar te spretnosti moramo integrirati in poskrbeti moramo, da bodo naravoslovne znanosti, socialne znanosti in industrijske znanosti dopolnjevale druga drugo. V prihodnosti nam bo to omogočilo, da bomo imeli več disciplinski pristop za to, da bo lahko vsak poklic imel kaj od teh spretnosti. Mislim, da je to pomembna posledica IKT-ja. Če še naprej raziskujemo te teme bomo videli, da so to v bistvu življenske spretnosti. To so spretnosti, ki segajo čez različna področja. In ženske bodo prevzele bolj pomembno vlogo. Poskušala sem se posvečati tistim spretnostim, ki me najbolj spominjajo na ženske spretnosti in to je ključni del in element želje po učenju. Pomislite naprimer na medijacijo moja stara mama in druge ženske v moji družini poskušajo navezati stike z drugimi v naši družbi. In sedaj je to vedno bolj pomembno, ker ni enostavnih odgovorov za kompleksna vprašanja. Medijacija, torej posredovanje med ljudmi, je ključnega pomena. To je izjemno dobra priložnost, vključno z drugimi notranjimi spretnostmi, naprimer zaščita manjšin, uh, raziskovanje različnih priložnosti, zaščita malih jezikov in tako naprej. Čast, strast, empatija, vse to povezujemo z ženskami. Na nek način lahko rečemo, da so moški genetsko manj obdarjeni v tem delu možgan. Tako pač je. Ja. vse besede, ki se začnejo z E, pomenijo več kot samo elektronsko. Ne gre le za to, da bi zapisali e-delo, e-učenje, e-komunikacije in tako naprej. Ne gre samo za elektronsko delo, e-elektronsko učenje in tako naprej. Ne. Mislim, da smo priča dejanskim spremembam. Elektronsko učenje je več kot samo učenje nadaljavo rekla bi, da je to bolj povezano z osebnimi in tehničnimi spretnostmi. Tehnologija res hitro napreduje in stvari se močno spreminjajo. Ampak mislim, da nas IKT lahko nauči še veliko več. To sega preko tehnoloških inovacij, gre tudi za socialne inovacije. Mislim, da je v našem času to še posebej pomembno. Novi procesi se pojavljajo, ki so posvečeni storitvam, zato moramo imeti temeljne osnovne spretnosti komuniciranja. Biti moramo dobri komunikatorji. Komunikacija je ključnega pomena in IKT vključuje določene ključne elemente naravnega življenja, dialog, komunikacija, ugled in druge. Mislim, da moramo sprejeti holistični pogled na IKT. In še nekaj, nova skupina besed obstaja, ki so zame zelo zanimive. In spet zelo zanimivo jih lahko predstavimo. Gre za besede IKT, pa vendar imajo temeljni pomen. oblikujemo pametna mesta in mislim, da moramo izpolniti tudi socialne potrebe. Gre za kolektivni vidik družbe, gre za sooblikovanje, soodločanje, sozosnovo in tako naprej. Videli ste žensko, ki je bila prikazana v slogu Leonarda da Vinčija, sedaj pa leto 2030. 20, ženske in tehnologija. V moji državi je to vedno zmagovalna kombinacija. Ne gre samo za vprašanje spolov, gre za to, da gospodarstvo postane bolj konkurenčno. Ženske imajo zelo velik potencial. Družbe, institucije, podjetja, vsi morajo čim bolj izkoristiti potencial žensk, to je v sami srčiki konkurenčnosti in gospodarstva. Gre več kot za vprašanje enakosti če sklenem, mislim, da morajo ženske še doseči enakost, družbe potrebujejo raznovrstnost in potrebujejo talent. Hvala lepa in se upravičujem, če sem bila nekoliko predolga. Grazie, Gianna Martinengo. E Hvala lepa, Gianna Martinengo. Sedaj pa gospa Saskia van Ufelen, ki je izvršni direktor pri Bull in CSB. Uh, Najprej se opravičujem, če kažem s prstom. Ne kažem na vas, brez skrbi, dajem samo znake za menjavo diapozitiva. Verjetno sem tukaj edina iz zasebnega sektorja, poskusila bom biti zelo pragmatična. V svojem življenju sem zelo direktna, in lahko vam zagotovim, da ni, to ni nič osebnega, gre le za to, da rečemo Bobu Bob. Kako bi lahko raziskali talent žensk? Najprej se želim zahvaliti svoji sosedi. Moji delodajalci so zelo utrujeni. Slišimo samo negativne novice. Vse je v težavah gospodarstvo je v težavah, ljudje so v težavah, vsi smo v težavah. Mislim, da je pobuda za digitalno agendo strani komisije primer dobrih novic. Ne gre za to, da se moramo pritoževati, ker zadeve ne bodo stekle v celoti, ampak gre za to, kaj lahko storimo za to, da se stvari spremenijo. Zelo sem zadovoljna, da ste me izbrali za pomembno zagovornico digitalnega življenja v Belgiji. Posvetila se bom samo trem elementom v digitalni agendi in sicer prvič digitalizacija šol. Tukaj ne govorim o e-šolah. To gre nekoliko dlje. Živimo v novi družbi in mladi, upam tako, da bomo imeli več žensk v digitalni informacijski družbi in ne samo ženske v IKT, kajti mladi ne razumejo termina IKT. Dobro, digitalizacija šol. In drugič, elektronska prodaja. To vključuje več kot samo prodajo čevljev preko interneta. In še tretjič, spretnosti. Kaj ti digitalna informacijska družba se sooča z veliko vrzeljo, potencijalno vrzeljo. In tukaj nimamo v mislih revnih. Ne moremo kaj reči, da revni ne bodo imeli dostopa do interneta. Ne, če ne bomo ukrepali danes, bomo v velikih težavah. Kaj ti določeni ljudje so prilagojeni na digitalno družbo, drugi pa ne. Potem se bodo pa res pojavile težave. Storimo lahko dvoje. Sicer je tukaj prikazan moški, ampak to velja za vse. Lahko utaknemo glavo v pesek ali pa ukrepamo. Lahko začnemo naprimer o tem govoriti. Današnja pobuda je dober primer tega, kako lahko z ponavljanjem dosežemo dobre rezultate. Če bomo dovoljkrat ponovili, bodo ljudje razumeli, da je to dejansko nujno. Kaj menim s tem? Prvič, mislim, da moramo začeti mladi. Vsak pozna primer dveletnega otroka, ki s prstom pokažem na televizijo in je presenečen, ker se slika ne premakne. To je realnost. Moji otroci, in imam jih pet, se vračajo v srednji vek, od 38 do 4. Puščavo lahko najdejo samo v knjigi. Samo takrat se naučijo, da je beseda IKT nekaj dolgočasnega. Je tudi nekaj čudna, čudnega, ker tega ne razume in ni konkretna. Zato to ni kul. Cool. Kako bi torej lahko ženske zagreli za ta čuden sektor, če jih že v šolah odvračamo od tega, kajti v šoli jih odvračajo od IKT-ja. Kaj torej storiti z mladimi puncami, mladimi ženskami? Ženske imajo zelo veliko ustvarjalnosti, so zelo inovativne, 50 stvari naenkrat lahko počnemo. Razmišljamo drugače, poslušamo drugače. Kako lahko povežemo to strast z digitalno informacijsko družbo? In če si res želimo, da bi ženske delale v teh sektorjih, potem bi jim morali že od mladih nog razložiti, da če želijo v svojem poklicu skrbeti za ljudi, naprimer, če želijo delati v zdravstvenem sektorju, če želijo razvijati nove sodobne šole, potem so lahko del te rešitve, lahko so del tega sveta. Vendar, Pri študiju ne smeš postati arhitektka, ki se uči iz knjig, ampak je poklic arhitekta zasnova in tisk v treh dimenzijah in potem izvajanje v praksi. Vendar tudi ženske so lahko del te rešitve. Če mladim ženskam zadeve razložimo tako, potem bodo na stvari gledale drugače. Osnovno zdravje ljudi je za ženske zelo pomembno. To ni več potem dolgočasno, potem to ni več za manj ampak poskušajo razumeti. V redu, lahko dobim svojo prihodnost, lahko dobim svoje diamante, če pravo odločitev sprejmem sedaj, ko sem mlada. Ženske imajo veliko spretnosti, o tem ni dvoma. Ženske delajo zelo strukturirano, prilagajamo se različnim razmeram. Sedaj živimo težki, v težkih časih in V teh časih je ta spretnost zelo pomembna. Če bomo pristopali kot včeraj, ampak če bomo pristopali kot včeraj, bomo zamudili. Vlak bo že odpeljal. Gradimo lahko mostove, iščemo lahko rešitve, ne samo da kritiziramo. Ne gre za to, da bi gradili gradove v oblakih in delali preambiciozne načrte. Ne, mi smo res pragmatični. In to mi je všeč pri Neli Kruz. Neli Kruz je zelo pragmatična. Udari s pestjo po mizi in potem se stvari začnejo premikati. Če želite zagnati gospodarstvo, potem moramo spremeniti podobo tega sektorja. Potrebujemo ženske spretnosti. Mimo grede, tudi vi moški imate ženske spretnosti potem lahko izkoristimo potencial obeh in to pomeni, da bomo lahko reševali probleme, s katerimi se danes soočamo. Moja vloga je vloga senzibilizacije in vedno pravim, da je treba ponavljati, ponavljati, ponavljati. To je, govorim kot zagovornica digitalizacije. To vlogo imam že od decembra. Zelo sem bila presenečena, ko sem slišala, da sicer že obstaja veliko dobrih pobud, ampak zgodi se ne veliko. Moj sin ima težave z nemščino, star je 15 let in lani je nekdo začel s podjetjem, ki se imenuje D-Teach in v okviru tega mojemu sinu pomaga pri nemščini, pri nemščini preko Skypa. Gre za digitalno trgovino s pomočjo IKT, -ja. ne gre za prodajo čevljev. Moj sin je zadovoljen, ker sedi za računalnikom in Skypa, ona pa je zelo zadovoljna, zato ker si sama izbere spretnosti pravega učitelja. In ženske lahko to delo uporabljajo, kjerkoli želijo, kadarkoli želijo in to združijo tudi s svojim družinskim življenjem. Problem torej preoblikujemo, ga spremenimo v izziv in v skladu s tem oblikujemo poslovni model. Veliko je tudi podobnih šol, veliko je učiteljev, ki so opravili izjemno dobro delo. Veliko učiteljev pravi, to ni mogoče in upam, da bomo v naslednjem šolskem letu, ki se začne septembra letos, lahko pomagali tistim, ki so naredili korak naprej. Izkoristimo lahko neutralno platformo evropskih institucij za to, da vsem sporočimo. Nadaljujte, prosim, kajti vaš pristop je pravi. Hvala. E Hvala lepa, gospa Van Uffelen. Sedaj pa Monik Morel. Sama sem tehnologinja, ne bom se upravičevala za to. In Eh, lahko rečem, da je geek šik. Tukaj želim sporočiti, da je treba ustvariti okolje v naših institucijah, bodi si, da gre za javne ali zasebne institucije. Torej okolje, ki bo za ženske spodbudno, kjer bodo lahko proaktivno delovali. Nekdo mi je nekoč rekel, če ne boste napisali svojega lastnega scenarija, potem bodo vlogo napisali za vas in morda vam ta vloga ne bo všeč. Sama delam za Cisco. E, ne bom rekla, da delamo najbolje, vedno lahko delamo še bolje. Ampak raznolikost mora postati strategija. Kaj to pomeni? To mora biti e, del poslovne strategije. E, pa ne samo na papirju, ampak tudi v praksi in to je pomembna razprava, ki jo moramo imeti. Naslednja stvar, o kateri želim govoriti, je, eh, da obstaja nek, eh, neka nujnost v podjetjih eh, in tukaj smo si nekako blizu podjetja in institucije, dejstva pa govorijo sama za sebe. Gre za to, da če ni prisotne raznolikosti, še posebej na področju spolov, bo to vplivalo na vaše delo in statistike govorijo temu v prid. Zato nam ni treba zbirati več statističnih podatkov, ampak je to treba samo preprosto spraviti v prakso. In o tem želim spregovoriti. Tudi kolegica je s tem seznanjena. Vidnost za ženske, ki se ukvarjajo s tehnologijo, moramo povečati v svojih institucijah in organizacijah. Pa še eno stvar eh, se morate spomniti oziroma se morate zavedati še ene stvari. Sami ste odgovorni za svojo kariero. Mi v naših institucijah skušamo ustvariti okolje, ki bo omogočilo eh, neke možnosti za rast in razvoj. Ampak v končni fazi boste to morali storiti sami. Eh, Treba bo izpostaviti eh, neke vzornike, predstaviti same sebe, kdo smo. Eh, mi smo tukaj neka zasebna industrija. In moramo biti eh, proaktivni pri priporočanju naših dobrih sodelavcev in sodelavk. To se zdi na nek način samoumevno, tako za ženske kot moške, ampak moramo biti ozaveščeni glede tega. In treba izpostaviti take teme in take dogodke, kot je današnji. Treba je to sporočati javnosti. Potem je treba iskati možnosti, kjer lahko zaposleni eh, pridobijo večjo vidnost. Eh, v industriji nismo bili eh, pri tem dovolj aktivni, nismo imeli dovolj vzornikov, pa moramo to storiti zdaj. To ne sme postati nek enkratni dogodek, ta današnji dogodek, se mora zgoditi še kdaj. Srečala sem eh, številne čudovite ženske in dekleta danes eh, tukaj eh, in to mi je resnično všeč in sem ponižna pred njimi. Take ženske je treba priporočiti. To bomo naredili še v drugem delu našega zasedanja. Kako pa bomo zagotovili, da bodo te ženske postale vidne? direktorji v mojem podjetju so ženske. In ženske morajo pomagati ženskam. Še enkrat uh, eh, povdarjam, da je treba uh, dajati prepoznavnost. Ženskam pa je treba dati tudi neko nagrado za njihovo delo. Um, tega zaenkrat ne delamo v zadostni meri. Uh, Eh, ženske, ki dajo velik tehnični prispevek, je treba spodbujati še naprej. Prejšnji teden sem eh, spoznala nekoga, neko žensko, ki je študirala medicino, eh, potem pa se je pridružila temu podjetju in resnično sem bila presenečena nad njenim znanjem. Znanje računalništva lahko pomaga povsod, v umetnosti, eh, znanosti, v medicini in tako naprej. Lahko eh, spodbujamo sodelovanje na tehničnih eh, konferencah in podobno. Ženske lahko spodbujamo, da se izpostavijo. Ponavadi nas je tega nekako strah. Naprej, prosim, ženske je treba torej spodbujati in nagrajevati. In v vsaki organizaciji uh, moramo imeti neke vrste rotacijo uh, nalog. Neka ženska mi je rekla, v tem podjetju delam uh, dve leti, ne bom čakala pet let, da bom uh, napredovala na naslednjo stopno. Uh, želim delati naprej, ukvarjati se uh, s svojim področjem še v drugih podjetjih. In ženskam je res treba zagotoviti prepoznavnost znotraj podjetij. Ženske bodo same eh, dvignile roko. Eh, sama pa vam želim povedati, eh, dekleta, ki ste tukaj prisotne, ne bodite preveč eh, zadržani in sramežljive. Ženskam je treba pomagati tudi razširiti njihova omrežja. V Evropi imamo čudovita omrežja, v ZDA prav tako. In po študiji McKenzie eh, je jasno, da potrebujemo več vzornikov, več vzornic in te je treba poudarjati. treba je pogledati uh, v celotno organizacijo. Mm, poznam žensko, ki dela eh, na univerzi v San Diegu. Eh, ta gospa dela čudovite stvari in je postala zelo prepoznavna in na to stopno moramo priti. Na koncu pa. Eh, naj povem še naslednje, kot veste, uh, sem zelo jadr, jadrnata. Grace uh, Hopper je zame vzornica. Uh, ljudje so jo zavračali v 50 in 60 letih, pa nikoli ni obupala, rekla je, nikoli ne spremi odgovora ne. In ona je rekla, lažje je prositi za odpuščanje, kot pa doseči dovoljenje koliko krat se je že zgodilo, eh, da eh, je kdo na sestanku prosil, ali lahko to naredim. Preprosto naredite. In na kateri koli poti ste, eh, bodite aktivni, naredite tisto, kar je treba. Če bo treba, se boste že poznaje opravičili. Mislim, da je treba vedno delati tisto, za kar sami menimo, da je prav. Še ena stvar, je, ki je pomembna, pa je strast in to predstavlja 50 odstotkov vsega. Morate imeti strast, eh, da eh, se ukvarjate s tem. Geek je šik, kot sem povedala na začetku. In s tem je vse v redu. Hvala. Grazie alle nostre lettrici. Abbiamo ora tre interventi. Najlepša hvala našim strokovnjakinjam trije člani in članice parlamenta bodo spregovorili. Gospa Herzog bo začela. Danes je zame čudovit dan. Sama sem se zelo trudila, eh, kar dve leti, da smo spravili to temo na dnevni red. Rada bi povedala eh, enominutno zgodbo. To je moj čudovit teden. Eh, v ponedeljek eh, sem se nameravala sestati v hotelu Sofitel z gospodom Oettingerjem glede energetskih tem, eh, pa mi je potem gospa rekla, uporabite, uporabite svoj slogan. Ona je prišla v Bruselj pred nekaj meseci kot ena od vodilnih glede majhnih in srednjih podjetij. Rekla je, prosili bomo za to, to in to. Sama sem ji rekla, treba je eh, spremeniti jezik najprej. Najprej moramo imeti neko ponudbo. Eh, mislim, da se mora sektor IKT najprej obrniti na ženske in jim kaj ponuditi. In poleg tega se mora ta sektor obrniti še na tiste, ki oblikujejo politike. Če želimo iziti iz krize, potem eh, ne smemo samo varčevati. Ne smemo biti samo na dieti, ampak se je treba tudi ukvarjati s športom. E, moramo biti aktivni zato, da bomo išli iz krize. E, moji dve vprašanji pa sta naslednji. Kako bomo lahko dosegli, da bo sektor IKT e, eh, za ženske e, bolj odprt, tako da se bodo lahko vključile tudi v sektorju majhnih in srednjih podjetij? Ženske potrebujemo v tem sektorju in če lahko, e, prosim še za minuto. E, nek starejši gospod uh, iz mojega okrožja ni znal uh, eh, uporabljati računalnika, pa je prosil neko gospod, da mu je pisala in potem se je s časoma tega naučil tudi sam. Uh, po zaslugi te ženske pa je potem uspel in postal uh, milijonar ker ga je v to področje uvedla neka ženska. Moje izkušnje eh, sektorje majhnih in srednjih podjetij kažejo, da ne moremo najti neke direktne poti, eh, ampak tukaj potrebujemo posrednike in mislim, da tukaj lahko pomagajo evropske institucije. Se vi s tem strinjate, kakšen je vaš predlog eh, glede tega? Hvala. Grazie alla collega Erzo, collega Ticao, prego. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, now I'll switch to Romanian because I... Hvala. Spregovorila bom v romunščini, ker imamo možnost tolmačenja in ker je naš jezik zelo lep. Rada bi začela s tem, da čestitam organizatorjem, še posebej komisarki Nili Kröss ne samo letos, ampak že več let uh, se zelo zauzema za večjo udeležbo žensk v sektorju IKT. Dejstvo, da imamo ta dogodek danes in da smo imeli že dogodke predtem, kaže, da se to kolo začenja počasi obračati. Danes želim povedati, da sem bila prisotna na nacionalni ravni že na podobnih eh, dogodkih. Potrebujemo več takih dogodkov tudi po posameznih državah članicah, kjer bomo spodbujali mlade ženske, da si izberejo kariero v sektorju IKT. Mislim, da se to mora začeti že v osnovni šoli. Izobraževanje je tukaj ključnega pomena. Nujno je, da mladim pomagamo. Eh, da si pridobijo ustrezne sposobnosti eh, na področju IKT. In to izobraževanje treba nadaljevati od osnovne šole prek srednje šole do univerze. Eh, ženske bodo te sposobnosti potrebovali zato, da se vključijo na trg. Govoriti moramo o tem, kako bi lahko izboljšali rezultate brez Eh, denarja. Tukaj moramo biti proaktivni, spodbujati moramo mlade, da si bodo izbirali kariero v sektorju IKT in tako bomo lahko prispevali tudi k razvoju družbe. Kar se tiče ustvarjanja delovnih mest, tukaj želim komisarko pozvati, naj se še naprej zauzema za to, da ne bo prišlo do rezov, eh, ko gre za eh, Connecting Europe Facility. Če bi za to zmanjkalo sredstev oziroma bi bilo sredstev manj, eh, bi to pomenilo tudi manj delovnih mest za mlade in še posebej za ženske v sektorju IKT. Tukaj želim podati nek predlog, kajti z nami so številne izjemne ženske, ki prihajajo iz tega sektorja te ženske so že priznane v raziskavah, v mm, upravljanju podjetij in v sektorju IKT. Mislim, da bi bilo koristno, če bi imeli program Erasmus za mlade ljudi in mlade ženske, ki delajo na področju IKT in ki si želijo ustvariti kariero na tem področju. Eh, lahko bi tem ljudem plačevali štipendije. In eh, tukaj bi lahko tudi presegli meje Evropske unije. Eh, morda bi lahko zato pridobili tudi podjetja IKT in na ta način eh, spodbujali povezave med poslovnim svetom, raziskovalnim svetom in tako naprej. V Romuniji veliko mladih študira računalništvo, znanosti, matematiko in mislim, da bi jih zanimale uh, eh, to vrstne povezave. V preteklosti smo organizirali v Romuniji nek vrh o informacijskih uh, tehnologijah in želim se zahvaliti gospodu Tureju za sodelovanje. Uh, ženske treba prepričati, da se glede tega lahko nekaj naredi. Hvala. Il, uh... Il, abbiamo adesso una voce maschile, il collega Kelly, prego. Zdaj pa bomo slišali še moški glas. Gospod Kelly, izvolite. Eh, hvala, gospod predsednica. Hvala vsem govorcem in govornicam. Ko sem prišel prvič v Evropski parlament pred štirimi leti, me je presenetilo, koliko žensk je tukaj v parlamentu v eh, nacionalni skupščini in pa v lokalnih skupščinah eh, tega nisem poznal in to se mi je zdelo zelo dobro. Sodelujem v treh odborih in vsem trem predsedujejo ženske. Eh, vi, potem Danuta Hübner v odboru regij in pa gospa Pak v odboru za kulturo. Gospa Morov, vi ste rekli, da je bolje prositi za odpuščanje kot za dovoljenje. E, naj povem, da e, Doris e, pak nikoli ne prosi ne za odpuščanje in ne za dovoljenje. In mislim, da je to kar uspeva. Ženske tukaj aktivno in odprto sodelujejo, tudi veliko komisarke žensk. Uh, imamo Neli Kruz, potem gospod McQueen iz moje države. In uh, ženske je treba sprejemati tukaj v parlamentu, kot sem rekel, jih je uh, veliko. Uh, Edith je že povedala nekaj o Connecting Europe Facility. Uh, In tukaj želim vprašati komisarko, še posebej v zvezi s širokopasovnim internetom, kakšen je eh, proračun, ki je namenjen za to, oziroma kakšni rezi so predvideni. Če bi res prišlo do rezov, bi bilo to usodno za ta program. Eh, omenili ste tudi eh, sodišče v, oziroma korto dožo. Eh, to sta ustanovila dva predstavnika iz mojega okrožja in to prinesem. Gre pa za eh, neko eh, službo za otroke od 6 do 16 oziroma 17 let, ki jim pomaga pri osebnem razvoju. 2 milijona delovnih mest eh, ni zapolnenih v Evropski uniji zaradi pomankanja ustreznih profilov. Uh, zdaj pa bom besedo prepustil kar ženskam, da me ne bodo poslale v pekel. Gospa Madurel. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala vsem govorcem za navdušenje, za odlične predstavitve. Uh, prenesli ste svoje navdušenje tudi na nas, to je vedno dobro eh, videti. Eh, sama eh, se želim tudi zahvaliti vsem organizatorjem in gospe komisarki in nasplošno tudi komisiji, kajti odbor ITRE se ukvarja s številnimi temami, tudi z raziskavami in investicijami oziroma inovacijami. In tukaj moram reči, da je predlog eh, komisije glede eh, obzorja 2020 eh, zelo dober. Parlament ga je še malo dopolnil. Skušali smo zagotoviti, da bo udeležba moških in žensk uravnotežena, da se bo videla tudi ta perspektiva in da bo to vse vključeno v okvirni program. Torej, najprej sem se želela javno zahvaliti za vse to. Želim pa postaviti tudi vprašanje. Slišala sem več stvari, ki bi jih lahko upoštevali v več sektorjih. Ehm, zaenkrat v teh sektorjih obstajajo vrzeli, še posebej, ko gre za znanost in raziskave. Mislim, da je to sektor, ki ima tudi posebnosti. Ehm, pozornost mi je pritegnilo naslednje v šolah bolj ali manj eh, dobro govorijo o teh vprašanjih eh, povezanih z IKT. Je pa dobro, da, so, da podatke dobivajo tako dečki kot deklice. Torej, pristop v osnovnih in srednjih šolah je dovolj uravnotežen. Ampak, ko deklice vprašamo, 90 odstotkov uh, deklic trdi, da jih to zanima, pa potem ni jasno, zakaj se ne odločijo za te karijere. Um, delovna mesta so na voljo in uh, treba bo nujno nekaj storiti, glede na številke, ki ste jih predstavili. Delovnih mest bodo leta 2015 na voljo kar milijon in podjetja bodo prva, ki jih bo to zanimalo. Eh, nikakor ne smemo dopustiti, da eh, polovica talentov ostane zunaj. To ni pravično, ne bi bilo pravično in tudi ne bi bilo primerno za države članice. Eh, ne vem, če smo v tem konkretnem sektorju raziskali vzroke, zakaj je tako. Še zadnja stvar. Eh, gospa predsednica. Mislim, da komisija pripravlja novo študijo o teh vprašanjih, ki bo v kratkem predstavljena. Nisem dobro obveščena, ampak eh, tako sem slišala. Tako sem slišala, eh, dobro bi bilo poznati tudi specifike tega sektorja, da bi razumeli, zakaj se ženske vanje vključijo. Uh, hvala, oprostite, da sem tako stroga, ampak uh, ponavadi pozabim preveriti, koliko časa je že minilo. E, vedno pa se tudi zgodi, da je naš program preveč ambiciozen glede na interes, ki ga sprožajo te teme. Nekaj minut e, zdaj dam vsaki govornici e, za odgovore, približno tri minute dobi vsaka, katera bi rada začela. Gospa Martinengo, želite spregovoriti? E, želela sem podati odgovor na vprašanja, ki so bila izpostavljena. E, fragmentiran sektor IKT, to je bilo omenjeno. E, številna podjetja v Italiji, ki se ukvarjajo z IKT, imajo samo po štiri uslužbence. Eh, več kot 90 odstotkov podjetij je takih in treba je nekako opredeliti razmerje med majhnimi in srednjimi podjetji oziroma majhnimi in velikimi podjetji. Eh, podali ste predlog, da bi zagnali nek program mobilnosti za mlade, eh, ki se ukvarjajo s tem področjem. Mladi in podjetja bi morali biti vključeni v programe izmenjave. To je zelo dobra ideja. Sama sem bila vključena eh, v to. Sodelovala sem v Romuniji in v Bolgariji pred nekaj leti. Eh, potem eh, podjetja se veliko odločajo tudi za prenos sedežev in tukaj bi lahko nazaj pridobili še več človeškega kapitala. Hvala. Hvala. Gospa Saskija, van ufelen, izvolite. Nekaj minut in nekaj točk. Eh, vprašali ste o resničnosti, dejanskem stanju. Sama sem eh, direktorica podjetja in 50 eh, odstotkov zaposlenih v mojem podjetju ni opravilo nobenega posebnega študija tehnoloških ved ali kaj podobnega. če bomo iskali neko ovco s sedmimi nogami, bomo res imeli problem. Ampak eh, treba je poiskati različne ovce z različnimi eh, sposobnostmi. Eh, potrebujemo naprimer funkcionalne analitike v mojem podjetju. Če bo ta oseba postavljala prava vprašanja in jih tudi dobro analizirala, če bo uh, Eh, naredila najboljše funkcijske analize, potem eh, bo dobila delovno mesto, potem eh, upravljanje ekip, vodilne sposobnosti, sposobnosti vodenja. Vse to je pomembno. Potrebujemo seveda tudi take, ki razvijajo programe. Ampak ni pa to vse. In ženske treba spodbujati, da bodo se začele zanimati za takšne poklice. E, ljudje treba motivirati, da ne glede na svoj študij, zaprosijo za delovno mesto. Pomembna je tudi inovativnost in kreativnost. Nekateri študirajo uh, zato, ker uh, se želijo ukvarjati s specifičnimi področji, uh, drugi pa uh, delajo magisteri za magisterijem z različnih področji. Bolj pri vsem skupaj gre za to, kako lahko ljudi motiviramo za udeležbo v sektorju IKT. E, in če ljudem omogočimo neke vrste e, staža oziroma prakse, e, bi jih to tudi zanimalo. V mojem podjetju je to možno taka praksa je tudi lahko eh, zelo zanimiva, ampak ta mor, morala bi trajati vsaj 15 tednov. Če pa mi daste nekoga za tri dni, potem eh, človeka sicer lahko navdušim, ampak eh, to bo predstavljalo za podjetje večji strošek kot koristi in tudi oseba ne bo imela od tega nič. Mislim, da je 15 tednov primerno obdobje za take prakse. To lahko tudi priporočimo državam članicam da bomo eh, na ta način okrepili povezave med podjetji in študenti. Potem pa še eh, ženske, ki študirajo IKT, pa se potem s tem ne ukvarjajo. Sprašvala sem ljudi o tem, zakaj so se pridružili našemu podjetju, bili Eh, pa eh, so ženske odgovorile, da je bilo težko preživeti že tistih pet let študija eh, med samimi fanti. Sama nisem vedela, kako bi lahko sama prispevala k rešitvi na tem področju. Zdaj pa začenjam razumevati, kako lahko sama na pravo mesto postavim uh, košček sestavljanke in na ta način bom tudi uh, uh, prispevala k rešitvi. Ljudje, tudi če so uh, študirali znanost in tehnologijo, uh, morda ne najdejo svojega koščka sestavljanke ali ga ne znajo dati na pravo mesto. In sama kot učiteljica lahko prispevam k temu. Uh, dali smo vam minuto več, uh, ki je bila prihranjena odprej. Zdaj pa naslednja govornica. E, e, sama bom kratka. E, povedala bi zgodbo o pogumu. Ko sem prišla prvič v Švico, nisem vedela, da bom agentka. In takrat mi je direktor dal knjigo Decline of Machiavelli, torej Padec Machiavellija. In takrat v Švici so obstajali določeni kriteriji. Treba je bilo, človek je moral biti poročen, imeti otroke, e, nekaj izkušen, biti konzervativen in tako, da si lahko uspel. To e, je pisalo v knjigi, pisalo pa je tudi, e, ne smete biti ženska za to, da uspete lahko imate vse recepte na svetu glede izobraževanja, ampak eh, na koncu je vse odvisno od vaših želja. Srečala sem številne čudovite ženske in dekleta, ki so študirale računalništvo. Morda eh, sta bili samo dve punci med 50 eh, fanti, ampak če to študirate srcem, potem boste uspeli. In strinjam se s Saskijo eh, glede raznolikosti študijev. Sama sem študirala tudi francoščino in književnost, ne samo IKT. In uh, prihodnost eh, v 21. stoletju uh, potrebuje prave možgane. Hvala. Veramente, ora la parola al commissar. Hvala. Zdaj pa besedo dobi komisarka Nili Kros. Just thinking of effects, we... Če samo pomislim na dejstva, uh, lahko vidim, da uh, bomo vsi lahko dlje živeli, če bomo pač pazljivi. Ženske uh, bodo živele uh, celo 89 let, to je poprečna življenjska doba in je daljša od moške življenjske dobe. Tudi, če ste zelo pod vtisom nekega princa na belem konju, vam lahko zagotovim, da ta princ lahko tudi odide. Želim pa vam eh, dati eh, nek nasvet in na tem področju imam izkušnje. Namreč nikoli ne ostanite eh, s partnerjem ali svojim princem iz drugega razloga, kot za to, eh, kot če ga imate res rade, ne iz finančnih razlogov in drugih razlogov, kajti za vse to lahko poskrbite same. Pa še ena stvar. Vsega v življenju ne morete imeti, morate pa upoštevati, da če boste imeli tistega partnerja in če se odločite za družino, potem vam zagotavljam, da je treba za otroke skrbeti in biti intenzivno vključen v vzgojo. Saskija, vi imate pet otrok, imate kariero. Eh, predvsem potrebujete partnerja, da imate lahko pet otrok. Ampak kot rečeno, imate pet otrok in kariero in pogosto se soočate s težkimi odločitvami in problemi. Pa vam uspeva in v taki situaciji. Eh, se vsak sooči z vprašanjem, ali sem se prav odločil. Ampak vi ste se odločili prav, skrbeti morate sicer za vse to, ampak eh, pri tem ste uspešni. Tukaj ne gre za to, da se je treba odločiti med enim ali drugim, med kariero in družino. Vse vam lahko uspe, ampak za to potrebujete pogum. Eh, še nekaj bi povedala o ženskem umu, ki mora biti pripravljen na vse to. Če zavrnete kariero pred ali potem, ko imate otroke, to ni prav. Morate biti aktivni tudi eh, na profesionalnem področju. In na koncu naj povem, da smo zdaj v situaciji, ko je treba imeti vzornike, ampak ti vzorniki se spreminjajo. In še uh, vprašanja strani parlamentarcev. Če govorimo o Connecting Europe Facility, In pa, če govorimo o obzorju 2020, to je sistem uh, proračuna oziroma imamo sistem proračuna za sedem let. In uh, naj povem, da niti komunisti niso eh, planirali na sedem let. Uh, ampak samo na pet let, mi pa imamo tukaj uh, sedemletne okvirje. In v tem proračunu je bil del rezerviran za investicije na tista področja, ki eh, ponavadi niso privlačna za zasebni sektor. Tukaj ne smemo ustvarjati eh, neke ločnice v družbi. Ne smemo ustvariti okoliščin, ko bodo nekateri nekaj lahko imeli, drugi pa ne. To bi bila velika napaka. In to je bilo v igri pri Connecting Europe Facility. Lahko bi veliko več potegnili iz tega eh, sistema, če bi bil bolje prilagojen. Ampak Svet eh, voditeljev 27 oziroma 28 držav članic je sprejel odločitev, da se to ne sme zgoditi. Tukaj govorim o 9,2 eh, milijardah, ki jih bomo porabili za uh, infrastrukturo na tem področju. Uh, in tukaj ne smemo pričakovati zasebnih investicij. Tukaj lahko povem, da je parlament modrejši od te odločitve sveta. Tukaj govorimo o prihodnem gospodarstvu za Evropo in če ne moremo zagotoviti, da bo prihodne gospodarstvo Evrope za vse, potem s tem delamo veliko napako. Upam, da. Uh, se tega zavedate tudi tukaj v parlamentu. Hvala. Grazie, komisarjo. Najlepša hvala, komisarka. Vsi vemo, ker smo nekateri, tako kot gospa Hercog, neposredno upleteni v to, da je potrebno ohraniti proračun. Zato smo tudi storili, želimo namreč dosežke. Sedaj pa se lahko lotimo drugega panela, druge skupine naših govornic. Pridružila se nam bo Kiki Strih, sledile pa je bodo Ruth Farmer, Donna Metzler in Nidi Tandon. Oh, no. yeah,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 takrat, ko bomo vzpostavili povezavo, bomo takoj začeli. Sedaj bomo začeli takoj, tako da bomo pridobili nekaj časa, ki smo ga že porabili. Besedo bomo predali Kiki Strit, ki je članica odbora Evropskega združenja za ženske v, na področju znanosti, inženirstva in tehnologije. Izvolite. Um, all, Hvala lepa. Hvala za povabilo. prvič nastopamo v Evropskem parlamentu. In tudi sama sem zače, začela na najnižji ravni, delam na lokalni ravni, delam z ženskami v podjetništvu, ženskami v inovacijah. Danes sem predstavnica organizacije WITEC. A to je tisti čarobni gib. V redu. Najprej želim povedati nekaj o organizaciji, ki jo predstavljam. To je organizacija WeTech. Na to pa se bom vrnila nazaj k osnovam. Povedala bom več o pomenu podpiranja žensk na tem področju. Upam, da bom še pravi čas lahko tudi potegnila sklepe. redu. Ta, to prosojnico sem želela videti. Vitek je namenjen spodbujanju žensko znanosti, inženirstvu in tehnologiji. Najprej smo začeli v Angliji, sedaj pa smo aktivni tudi na švedskem. Partnerje imamo sedaj v devetih državah. Vidite jih lahko na zaslonu. Čaka jih v vrsti že več. Ujej, kaj se je zgodilo? Kmalo se nam bo pridružilo še več držav. Sodelujemo na več ravneh, zato da spodbujamo število žensk v znanosti, inženirstvu in tehnologiji. Delo je zelo naporno, izvajamo tudi zelo veliko projektov. Povem vam lahko, da smo na švedskem izvedli delavnico o inovativnem projektu in sicer namenjenje starejšim ženskam, ženskam, ki so starejše od 50 let. Te ženske običajno niso tako spretne pri IKT-ju kot uh, mlajše ženske. Otroci, mladi so mnogo bolj povezani, mnogo bolj spretni pri uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije. To je projekt, ki je financiran v okviru projekta Grundvik. To pomeni, da mlade punce izobražujemo in jim pomagamo pri tem, ko one pomagajo starejšim ženskam, naprimer bančne storitve, naročanja preko spleta in tako naprej. Učijo jih komunikacijskih spretnosti, skajpanja in tako naprej to je samo eden od primerov, kakšni projekti se izvajajo. Seveda pa jim posredujemo tudi bolj teoretične spretnosti. Sedaj je čas tudi, da povem, da je Witek že dolgo na sceni spodbujanja vključevanja žensk v IKT. Imamo veliko izkušenj in z velikom bi sodelovali tudi v prihodnosti. Želimo sodelovati na evropski ravni pri tem, ko ženskam pomagamo, da se uveljavijo na področju IKT-ja. Sedaj vam želim podati zelo kratek in žalosten pogled na področje IKT-ja na švedskem. statistika. Je eden način, da razložimo, kako nujno je ukrepati na tem področju. Če si pogledate področje IKT-ja na švedskem, lahko vidite, da se področje razlikuje od drugih. V veliki meri še vedno prihaja do velikih razlik med spoloma na tem področju gre za horizontalno segregacijo. To pomeni, da sodeluje manj žensk kot moških. Prihaja pa tudi do vertikalne segregacije. To pomeni, da ženske, če se že vključijo v to področje, ne dosežejo vodilnih položajev. Poznamo pa tudi notranjo segregacijo, kar pomeni, da ženske na istih položajih delajo drugačne stvari kot moški. Tako pač je. Ja. Naj vam podam nekaj statističnih podot podatkov. Mark Twain je že povedal nekaj v zvezi s tem. Vse so laži. Kaj te številke sploh pomenijo? Kaj pomenijo za prihodnost? Kaj se dogaja? Ta statistični podatek je zelo pomemben. Kaj tukaj vidite? Tukaj vidite desetletje mm, oziroma obdobje, ki je nekoliko daljše od desetletja in prijave študentov v specifične programe IKT-ja. Leta 98, torej pred 12-13 leti, je bilo žensk manj kot moških. Moški so v sredini, ženske pa spodaj. No, kaj se je zgodilo? Ženske so ostale na zelo nizki ravni, moški pa so močno povečali sodelovanje. Več moških torej sodeluje v teh programih. Vidite lahko, da se vrzel veča. V drugih akademskih programih to ne drži. To je specifično za programe IKT. upam, da bo ta prosojnica še nekaj časa ostala prikazana, zato da boste lahko razmislili, kaj to pomeni in kaj to pomeni za prihodnost. Sedaj pa še nekaj statističnih podatkov. Ti statistični podatki so na voljo v uradnih, javno dostopnih statističnih podatkih na švedskem. Gre za statistični pregled preizkusov za računalniško tehnologijo in civilne inženirje. Pred desetimi leti so ženske imele mnogo boljši odstotek na tem področju, kot ga imajo danes. Ali pa, naprimer, kot so ga imele leta 2011. To je podobno kot pri prejšnjem diapozitivu. Vrzel se veča in gre v nasprotju z trendi na drugih področjih. Zakaj je področje IKT-ja tako specifično? Če ste v svetu akademije, se v svoji karieri soočate z ovirami. Naprimer, ljudje opravljajo preizkuse na področju tehnoloških znanosti in informacijske tehnologije. Po 12 letih jih vprašamo, ali so postali, naprimer, profesorje. Tukaj se pojavi nekaj zelo zanimivega. Ženske zelo težko pridajo do najvišjih položajev v akademskih krogih. Na švedskem pravimo, da prostori, v katerih se IKT izvaja, niso udobni za ženske, tako pravimo na švedskem. To velja tudi za univerze. Ti prostori preprosto niso udobni za ženske. In še en statističen podatek. Delovno življenje. Tukaj sem se posvetila specialistom IKT. Ta prosojnica, kaže, koliko ljudi dela v, storit, v sektorju storitev na področju IKT-ja. Poglejte si, kakšen je odstotek žensk. Videli boste, da je nizek. Podala sem vam primer za Štokholm in za celotno državo. Vidite lahko, da je žensk malo in še manj je specialistk. Trend je torej podoben. Ženske so prikrajšene tudi, kar zadeva vodilne položaje. Vzorec je torej enak, podobno kot pri drugih državah po Evropi. Najbolj alarmantni trendi pa so vidni tukaj, na tej prosovnici, Mislim, da statistiko potrebujemo, upravičujem se, da je toliko statističnih podatkov, ampak tako je najlažje prikažem to, kar želim povedati. Če si ogledamo trg dela danes in če si ogledamo računalniške specialiste, lahko vidimo njihovo porazdelitev po starosti. Na desni strani vidite odstotke, prikazani so odstotki po posameznih starostnih obdobjih. In vidite lahko, da mlade ženske sploh niso zainteresirane za delo strokovnjakin ali specialistk na področju IKT-ja. To je zelo zaskrbljujoč trend in že prej sem omenila, da ženske ne sodelujejo na tem področju, zato ker prostori pač niso udobni in ženske, mlade ženske, preprosto niso zainteresirane za to. Ne gre za to, da ženske ne bi imele spretnosti. Ne, prostori so tisti, ki jim ne ustrezajo. To je mogoče povzeti takole. Moških v sektorju IKT je več kot žensk. Mlade, ženske mlade punce niso zainteresirane za programe IKT-ja, zato tudi redkeje sodelujejo na preizkusih, premalo so zastopane tudi v svetu akademskega življenja na področju IKT-ja in tudi plačene so manj kot moški. Želela sem vam torej na kratko predstaviti situacijo, da lahko o tem razmislite in da vidite, da je zadeva res zaskrbljujoča na področju IKT-ja in žensk. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bom besedo predala Ruth Farmer, ki je direktorica strateških pobud v Nacionalnem centru za ženske in informacijsko tehnologijo. Hvala, rada bi se zahvalila Mednarodni telekomunikacijski zvezi za njihovo povabilo. Slišali smo zelo uh, grozno statistiko, tako da sem vesela, da lahko sedaj spregovorimo o pozitivnih aspektih tega področja. Situacija je zelo podobna v ZDA. Tam imamo prav tako težavo z ženskami na področju tehnologije. Ženske dekreta pod, uh, predstavljajo 19 odstotkov tistih, ki uh, se odločijo za uh, izpite. Uh, na področju računalništva. V 90-ih so bile te številke precej eh, visoke. Ženske na področju tehnologije v 56 eh, odstotkih bolj pogosto eh, zapuščajo ta delovna mesta. Ženske so izolirane, tam je vedno več moških, tako da težko najdejo enako misleče vrstnike dekleta ne vejo, kaj obstaja eh, na koliđih. Premalo je tudi ustreznih eh, vrznikov, po katerih bi se lahko zgledovali. V medijih je veliko stereotipov, ki nam dajo napačna sporočila. Ženske naj bi bile kot, eh, predstavljene kot potrošnice tehnologije, ne kot ustvarjalke tehnologije stereotipno so vedno nekje zraven tistih gikov. Če pogooglate besede eh, ženska in tehnologija, pogosto dobite takšne podobe, če že niso pornografske podobe. Ena od zgodb, ki jo želim deliti z vami, je zgodba učitelja iz Floride. Neka, neko dekle je nosila, eh, nosilo eh, majico z oznako magisterija IBM in na to je nekdo pristopil eh, do nje in vprašal, kdo od teh moških v vrsti je študiral tam. Potem je dejala, da je bila ona tista. Ta oseba pa dejala, da, da je dejala, Eh, mislila, da je verjetno to njen fant ali pa kdo drug. Vzpostavili smo pojemno ekipo eh, podpornih oseb, osveščamo družbo. Imamo zveza, zveze univerz in zveze podjetij, Cisco, Intel naprimer, zvezo eh, pod, podjetnic in pa druge organizacije, ki zdržujejo navdušence. Vse skupaj gre za 450 organizacij v eh, ZDA. Ko sem se pridružila te organizaciji leta 2008, jih je bilo 80, tako da je rast kar precejšna. Vedno znova moramo nadgrajevati naše materijale. Ustvarjamo orodja za spremembe. V desnem eh, kotu imamo deset načinov, kako biti moški zagovornik tehničnih žensk, to je moj najljubši instrument. Vse, kar počnemo, je brezplačno, je na spletu in eh, to lahko namestite na svoje naprave. Imamo veliko naprav, eh, veliko rešitev na različnih ravneh. Danes bi rada govorila o motivaciji za računalništvo dve uh, dekleti, ki sta se odrežili tega projekta, sta danes tukaj z nami. Prizadevanja za računalništvo je eh, program, ki ga uporabljamo v sklopu naših 450 organizacij, naše mreže, zato da identificiramo, eh, kje so težave in da podpiramo mlade ženske na področju tehnologije. To je prvi korak, da jih torej najdemo. Sedaj imamo v srednjih, srednjih šolah ženske, ki se zanimajo za eh, tehnologijo. 60 odstotkov pa jih bo izbralo nek drug poklic. Realnost je takšna, da že težko ohranjamo te ženske, ki jih že imamo na tem področju. In najprej moramo zagotoviti to. Ohraniti moramo trenutno skupino in jo izobraziti, tako da bo privabila preostale. Imamo nagrado, nagrado, ki jo uporabljamo za to, da ženske privabimo. Naj citiram eno od eh, žensk. Ta izkušnja mi je pokazala, da sem resnično kompetentna za to, da lahko delujem na področju tehnologije. Tukaj imamo um, nekaj žensk, ki so delovali v projektu. Um, zraven sta programerki iz eh, NASA Mercury in eh, še enega pomembnega pro, uh, podjetja. Najbolj se me je dotaknilo naslednje. Ena od eh, deklet je dejala, proces prijave je bil zelo zahteven, ampak potem sem ugotovila, da je vse skupaj vredno in ta premik v glavi je najbolj pomemben. Ženske podpiramo v skupnosti, tako virtualno kot tudi osebno. Ponujamo skupnost, ki odpravi izolacijo, eh, vrstniki s pomočjo socialnih medijev, s Facebookom, Instagramom, eh, Twitterjem, pomagajo drugim. Tako se izognemo izolaciji, ki obstaja v razredih, v njihovih socialnih življenjih, v eh, dormitorjih. Ena od naših eh, deklet je dejala, da ta skupnost naredi tisto. Re, eh, tisti korak naprej. Ženske morajo ugotoviti, da niso edine, ki se eh, težko soočajo s tem področjem, kjer, ki mu dominirajo moški. Sedaj smo našemu delovanju delali tudi, eh, dodali tudi eh, zgornje razrede osnovne, osnovne šole, ne zgor srednje šole. Sledimo jim, pomagamo jim, podpiramo jim, dajemo jim eh, šolnine, programe za usposabljanje, prakso in jih povezujemo z našimi korporativnimi uh, člani. Danes ena od naših deklet predstavlja svoj projekt uh, v Severni Karolini pri Sisku. Zanimivo je, da lahko na ta način uh, spremljamo uh, mlada dekleta od uh, osnovne šole pa naprej v izobraževalni verigi. Sama sem uh, Eh, tukaj že pet let, več kot deset tisoč žensk se nam je pridružilo, 2200, 2300 eh, jih je javno priznanih, 88 jih eh, deluje v disciplinah, kjer je veliko moških, 1600 odraslih um, sodeluje v teh projektih in to brezplačno, veliko jih je tudi moških, 50 držav, v ZDA. 54 regionalnih ekip imamo, ki se vsako leto zahvalijo tisoč eh, dekletom. Delamo na osnovi družbe, imamo ljudska gibanja in eh, takšen je pogled našega delovanja v ZDA. Stroški pod 100 dolarjev na dekle. To je preprosto, stroški niso visoki, učinkovito je. Ni potrebno, da premikamo gore. Gre za to, da priznamo, eh, da je neko dekle dobro na nekem področju in da bi to moralo početi. Tisti um, najuspešnejši ljudje na svetu vedno priznavajo, da je nekdo spremenil njihovo življenje. To počnemo tako široko, zato ker ne moremo dovolj hitro ustvarjati učiteljev, ki bi to počeli naš eh, program je zanimiv, ustvarili smo tudi eh, platformo, tehnološko platformo, s katero podpiramo naše delovanje. Imamo veliko prostovoljcev, ki nima veliko časa, ampak si vsi vzamejo čas, da, so, da sodelujejo. To je moj prispevek in to je eh, podoba tistih izvirnih programerk, ki se jim moramo zahvaliti. Bili smo, bili sme, bili, Bile smo prve programerke. Najlepša hvala, Ruth Farmer. Sedaj pa bomo naredili manjši premor, manjši premik. Približno pol ure zamude imamo. In sedaj bi se morali povezati z gospod Sandberg na drugi strani luže. Aj z nami? Z nami je sedaj gospa Sandberg, operativna direktorica Facebooka. Pridružuje se naši javni predstavitvi prek videokonference. Gospa Sandberg lepo vas želim pozdraviti. Hvala, da, se, da ste se nam eh, pridružili tako zgodaj zjutraj. Izvolite sedaj besedo, predajam vam besedo, upam, da lahko ostanete z nami tudi za moreditna vprašanja in eh, komentarje strani naših obiskovalcev, naših gostov. Gospa Senberg, izvolite, beseda je vaša. Se pravi, čujem, gospa predsednica. Veliko veselje nam je, da ste z nami. Z nami je ogromno občinstvo, veliko deklet, veliko žensk, vsi se veselimo uh, vašega govora. Zanima nas, kakšni so vaši nasveti v tem velikem uh, boju, v tej veliki vojni, v kateri smo. Vsi smo na isti strani in sedaj, kot je dejala predsednica, beseda je vaša. Vidite, da imamo nekaj difficulta, un paio di minuti. Ci... Kot vidite, imamo nekaj tehničnih težav z videokonferenco. Mislim, da bomo lahko te težave čez nekaj minut razrešili. Io invito i presenti, magari ad avanzare le ultime file se possono yeah. venire morda bi lahko zadnja vrsta naših gostov prišla naprej, tako da bo eh, videti, kot da je več ljudi v dvorani. Vsi tisti, ki ste v zadnjih vrstah, se nam prosim pridružite spredaj, kjer so na voljo sedeži. Pridite, pridite spredaj je tako prazno, da je najbolje, da se nam pridružite. Šel bo videla le e, proste sedeže, prazne stole. Yeah, please. Yes, please. Yeah. Yeah, please take the chair. Yeah.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

Yeah. We should work on the antitoss of commerce and non commerce yeah. industry. Yeah. Otherwise, well, big one. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. Allora, proponiamo di continuare in nostre relazioni. Predlagam, da začnemo. Z naslednjo govornico, ko bomo lahko ponovno zagotovili eh, delujočo povezavo, bomo prekinili eh,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 že tako je dovolj napeto. Če razmišljamo o tem, zakaj je mm, deklet vedno manj v IKT-ju, um, ehm, lahko pridemo do več ugotovitev. Sama sem prišla do štirih. Sama sem Dona Metzler in delam kot sistemski administrator v pisarni v Amsterdamu. Odrasla sem v Cape Townu v Južni Afriki, v 80-ih sem bila najstnica. To je bilo ob koncu obdobja apartheida. Rečem lahko, da sem nekako sodelovala v gibanju proti apartheidu, kajti o politiki sem govorila z kolegi, o tem sem brala, tudi v cerkvi smo protestirali proti temu. To obdobje je močno vplivalo na me. Spremenilo je tudi mojo osebnost. Postala sem kritična, rada razmišljam o stvarih in sem tudi zelo ustvarjalna. Pa še na en drug način in sicer zdaj rada sodelujem v družbi, rada se vključujem v stvari okrog sebe. In še en zanimiv vidik belega dekleta v Južni Afriki je bil naslednji. Imela sem dobro osnovno in srednješolsko izobrazbo. Zahvaljujoč režimu apartheida so bile šole dobro financiranje, javne šole. In te šole so bile približno enake kakovosti kot zasebne šole. To seveda ne pomeni, zakaj sem imela tako čudovite učitelje. Učili so me res ustvarjalni in izjemni ljudje. Tega ne znam razložiti, ampak lahko vam povem, da je izjemno prijetno živeti in študirati v dobro financirani šoli. Če sedaj preskočimo v naslednje tisočletje, leta 2001 sem hodila po Amsterdamu, obiskala sem hekerski klub, ki se imenuje ASCII. Dan danes se to pojavlja večkrat, takrat se, oziroma včasih se to imenujejo fab labi ali fabrikacijski laboratoriji. Takrat je bilo drugače, takrat je bilo to v nekem temnem prostoru, kjer je bilo polno računalnikov, kablov, zaslonov in vse skupaj je zgledalo kot eh, neke vrste tech junk, kolaž, umetnost. Ljudje so bili mnenja, da bi internet moral biti brezplačen in da bi moral biti za vse. Oni so to spremenili v prakso. Prostor so odprli za vse, bil je na voljo vsem, plačali so za širokopasovni dostop do spleta iz lastnega žepa, staro strojno opremo so reciklirali, jo spravili k življenju in organizirali so razprave sodeloval sem pri teh razpravah. Takrat je bil zelo pomemben trenutek v mojem življenju. Spoznala sem, da bo to novo obzorje zelo pomembno in da bo vplivalo na svet okrog nas. Zato sem nehala delati kot sestra in začela sem delati v informacijski tehnologiji. Takrat sem bila v 30 letih svojega življenja, torej stara sem bila več kot 30 let in Ugotovila sem, da bom zadeve razumela le tako, če se bom res potopila v to temo, če bom vse dan namenila temu. Še naprej sem se učila in eh, na podlagi dobrega šolanja sem ugotovila, da se lahko izšolaš tudi sam, to je zelo pomembno v IKT-ju, ampak težko sem se naučila, kako računalniki delujejo. Res je bila to zelo težka stvar. Tudi druge ženske so se zadrževale v tem klubu, ki se je imenoval ASKI. Ugotovila sem še nekaj. Ko smo imeli delavnice in ko smo ženske postavile vprašanje moškim, so nam moški dali zelo tehničen, podroben odgovor, poln žargona. S tem ni nič narobe, to je bilo čudovito, vendar za nas je bilo to nekoliko preveč. Preveč zapleteno je bilo za nas, temu nismo mogli slediti. Ti moški so imeli inženirsko ozadje, bili so programerji, študirali so računalniško znanost, torej prišli so iz popolnoma drugačnega okolja, sama pa sem bila šele začetnik. ko smo o tem govorili med seboj, punce v Askiju, smo ugotovili, da imamo vse podobne izkušnje. Vsi, vse smo imeli podobne izkušnje o podobni stvari. Odločili smo se, da sedemo skupaj. Sedaj bi bilo dobro, če bi pokazali drugo prosojnico. Lahko to. Pritisnite F, prosim, tipko F. Ne, v redu. Odločili smo se organizirati svojo skupino in odločili smo se, da bomo vsaka preštudirale svojo temo in se potem med seboj poučile nekako podobno knjižnemu klubu. To je bilo zelo uspešno in odločili smo se, da bomo zadeve odprle na zven in da bomo pomagali tudi drugim. Skupina se je imenovala Gender Changes ali spolne spremembe. Nekaj časa bomo še ostali pri tej prosojnici. To je samo kabelski adapter. Na eni strani ima delež z luknjami, ta delež se imenuje ženski delež, drugi delež ima pa pine in se imenuje moški delež, moški del, moški del priključka. Mi, mi smo menili, da je to res smešno in res nam je odprlo oči, zato smo povzeli to ime. In še nekaj v zvezi z našimi delavnicami. Odločili smo se, da bodo te delavnice samo za ženske in to zaradi naših lastnih izkušenj. Če smo imeli delavnice skupaj, je postalo jasno, da je bolje, če se poučuje v kontekstno specifičnih skupinah. Ta delavnica je bila na voljo samo ženskam, zadeva je bila kontroverzna. Hekerski klub ASCII je bil klub, v katerem je bilo veliko več moških kot žensk. Razprav na to temo je bilo veliko, ampak vseeno smo se odločili, da bodo predstavitve na voljo samo ženskam. Po vsaki delavnici smo ženske, ki so sodelovali v tej delavnici, vprašali, kaj menijo o tem, da pri tej delavnici sodelujejo samo ženske. Velika večina jih je bila zelo pozitivna do tega. To zamisel smo ohranjali in zelo sem zadovoljna, da je tako tudi bilo. Še naprej sem delala v informacijski tehnologiji in še naprej sem organizirala delavnice. Naj vam podam dva primera delavnic, ki sem jih organizirala in mislim, da bo to koristno za priporočila, ki jih bom kmalo podala. Organizirala sem organ... delavnico o strojni opremi v Amsterdamu. To je center za izobraževanje starejših, ki omogoča tečaje, kuhanja, novih spretnosti in vsega mogočega. Vsi ljudje v teh tečajih so starejši in nimajo izkušenj z računalniki ali pa imajo le malo izkušenj. No, nekako smo poskrbeli, da je osip zelo nizek in tudi na koncu so ljudje zelo pozitivni do rezultatov. Mislim, da lahko vsako zapleteno temo predstavimo na tak način, da se ljudje naučijo. In druga delavnica poteka na Univerzi v Leidenu in je namenjena študentom arheologije. Namen te delavnice oziroma namen te predstavitve danes je, da se odločimo, kdaj bodo ženske dejansko aktivno začele biti vključene. Na zadnji delavnici, ki sem jo organizirala, še nobena oseba ni videla notranjosti računalnika. To je velik problem. Vsak dan se moramo tehnološko odločati, odločati na tehnološki ravni in če tehnologije ne razumemo, se težko odločimo. V redu. Sedaj pa štiri priporočila. Mislim, da bi morali zadeve zastaviti na široko. Ne bi smeli se posvečati samo mladim, ampak tudi starejšim. Posvečati bi se morali zaposlenim, brezposlenim ženskam, tudi ženskam iz sveta, umetno, iz sveta umetnosti. Ženske so večkrat pripravljene zamenjati kariero na zelo zanimive načine. veliko dela nas še čaka. Naša skupina se posveča samo ženskam, zaradi tega ima poseben značaj, ampak skupin je veliko več. Nekaj jih je v Bruslju, Donostek je v Barceloni, veliko jih je drugot po svetu. Mislim, da je dovolj prostora za nas vse. Delavnice bomo še dolgo organizirali in mislim, da je dobro, če delamo majhne korake in da nikoli ne popustimo. Yes. Naslednje priporočilo. Spodbujati moramo pravi pristop. Uh, okay, Ženske morajo vedeti, da so nevredne, da so močne, da lahko storijo, kar želijo v življenju. Če si pogledamo naše delavnice Gender Changes, lahko ugotovimo, da ne gre za to, da postanemo čudovite programerke. Niso nas zato moški sprejeli. Želele smo to organizirati in smo to tudi počele, ne glede na to, koliko ovir so nam postavili na pot. Pristop je pomembnejši od spretnosti. Pravi pristop potrebujemo če želimo res zavladati kakšno temo. In še tretja stvar, tretji predlog, mislim, da moramo spodbujati čudenje in navdušenje. Pomislimo na trenutek, ko otrok ugotovi, zakaj je nebo modro. Mislim, da bi morali skrbeti, da bodo učitelji v šolah tudi spodbujali ta raziskovalni duh. In četrtič, Spremeniti moramo ugled tehnologije. Tehnologija je povsod. Tehnologija ne obstaja samo na področju tehnologije. Sama sem se odločila, da zamenjam kariero, odločila sem se za tehnologijo, ugotovila sem, da se svet okrog mene zelo hitro spremenja in želela sem to obvladati. Veliko ljudi nima podobnega pogleda na svet. Ljudje menijo, da je tehnologija samo vprašanje naprav, računalnikov in kode. Ampak, če želimo. No, govornica je bila prekinjena. Hvala. Hvala, opravičujem se, ampak drugače ne gre. veliko zamudo smo si že pridelali. Hvala za ta eh, odličen govor, odlično predstavitev. Sedaj si morate vsi nadeti slušalke. Raven eh, glasnosti ni tako visoka, tako da potrebujete vsi slušalke. Thank you. Cheryl, use your opportunity now. Cheryl, uporabi sedaj svojo priložnost, ki jo imaš. Me slišite? Odlično. Čakala sem. Se upravičujem, da me prej niste slišali. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, gospa predsednica Sartori, gospod predsednik Gustafsson, visoka eh, podpredsednica Krosova in ostali. Vesela sem, da sem lahko z vami, da imam priložnost biti tukaj nadaljavo. Vprašanje deklet v IKT je kritičnega pomena, bistvenega pomena za vsako državo, za vsako regijo in za večino podjetij v svetu. Pred kratkim sem veliko razmišljala o vodilnih položajih in ženskah na vodilnih položajih. Tukaj obstaja težava ženske so na vodilnem položaju eh, 17, 17 eh, držav. In trenutno ni nobene države v svetu, kjer moški ne bi vodili 95 odstotkov največjih podjetij. Ko se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na naše svetove, glasovi žensk niso upoštevani tako kot glasovi mošk. Kot vodilne položaje tudi IKT zadevajo podobne težave. 30 odstotkov ženske na tem področju. 29 od, tisočih, eh, od tisoč žensk ima um, diplomo na področju IKT. In te številke padajo. 1685 so ženske predstavljale 35 odstotkov diplomirank v ZDA. Sedaj je ta številka 18 odstotkov, tako da pada. Tako pomankanje žensk na vodilnih položajih, kot tudi pomankanje žensk na področju tehnologije ima velike gospodarske stroške za našo družbo in države. Če si pogledamo IKT, je to pomankanje odraz pomankanja ljudi za ta delovna mesta. V ZDA smo ugotovili, da če, imamo, če bi imeli toliko eh, žensk na področju tehnologije kot moških, če bi imeli enake odstotke, bi s tem zapolnili to vrzel in ZDA bi imele vse inženirje, ki jih potrebujemo. V večini držav, če bi se ženske odločale v enaki meri kot moški za ta delovna mesta, bi vse vrzeli zapolnili. Warren Buffett, slavni investitor, je dejal, da je eden od razlogov za njegovo uspešnost ta, da je tekmoval zgolj s polovico prebivalstva. Ko gre za vodilna delovna mesta ali pa tehnološka delovna mesta, dejansko uporabljamo zgolj polovico prebivalstva. Zanimivo vprašanje pri eh, ženskah na vodilnih položajih in na tehnoloških položajih Razlog je enak. Stereotipi. Obstajajo eh, majice za otroke, za fantke je na majici pisalo pameten kot očka, za eh, punčke lepa kot mamica. punce pravijo, prelepa sem, da bi sama upravljala svojo domačo nalogo, zato to dela moj brat. Fantje so tisti, ki naj bi bili pametni, ki naj bi bili voditelji, ki naj bi bili dobri na področjih matematike, znanosti, tehnologije. Ženske pa so tiste, ki morajo biti lepe, luškane, pomagati morajo drugim, nimajo vodilnih položajev in ne odločajo se za tehnološka delovna mesta. To so stereotipi, ki jih sociologi že dolgo obravnavajo. In kaj to pomeni? Prvič, če poznamo nek stereotip, potem bomo verjetno temu stereotipu sledili. Če dajemo matematični test fantom in eh, dekletom in pred testom preverimo, kdo je kdo, se fantje bolje odrežejo. Zato, ker dekletom vedno eh, pravijo, da smo slabše. Zanimivo je, da če skupini deklet pred matematičnim testom eh, rečemo, dekleta odlično upravijo ta test, se bodo bolje odrezala. Stereotipi torej krepijo pojave. Enako težavo vidimo na vodilnih položajih. Ko pogledamo dekleta, ženske, dekletom eh, pravimo, da so da so preveč agresivne, fantom pa, da se odlično odrežejo v nekem vodilnem položaju. Nikoli nekemu fantku nismo dejali, da je agresiven. Posod po svetu pravim, da naslednjič, ko bo, boste svojo punčko obtožili, da je eh, agresivna, da se preveč oglaša, in raje povejte, da ima eh, sposobnosti za izvršno direktorico. Zanimivo je, da se vsak nasmeji tej šali, ampak to v bistvu ni smešno. Ni smešno, nič ni smešnega pri tem. Če nekemu fantku eh, rečete, da ima uh, sposobnosti voditelja, nihče se ne nasmeji temu. Če pa rečete, da ima punčka eh, sposobnosti voditelja, se vsi nasmejijo. In to moramo spremeniti. Ne sme biti smešno, ne sme biti smešno, če so punčke voditeljice to moramo sprejemati in podpirati, tako kot to počnemo v primeru fantko. Enako velja na trgu dela. Posod po svetu, v Londonu, Hamburgu in Berlinu, prejšnji teden posod eh, po ZDA, imam enake govore. Celotnemu občinstvu rečem naslednje. Če ste moški in če vam nekdo reče, da ste preveč agresivni na delovnem mestu, potem dvignite roko. Sedaj, če ste moški, tukaj v občinstvu in so vam kdaj dejali v vaši službi, da ste preveč agresivni, dvignite roko. Nekaj moških je. A je kdo dvignil roko? To se vedno zgodi. Če ste ženska in so vam kdaj v službi dejali, da ste preveč agresivni, dvignite roko. To naredijo občinstva posod po svetu. Posod po svetu. Večini moških nihče ni dejal, da so preveč agresivni večina žensk pa je to že doživela na delovnem mestu. Zaradi stereotipov se to dogaja. A res mislimo, da so ženske v tem občinstvu bolj agresivne kot moški? Desetletja raziskav pravijo, da to ni res, da so moški verjetno bolj agresivni. Razlika je le ta, da pričakujemo, da se bodo moški in ženske drugače obnašali. Ti stereotipi so ovire, ki jih imamo na poti tehnologije. Zgodi se torej to, da Eh, od naših fantkov pričakujemo, da bodo dobri z računalniki, dobri na področju znanosti in zato tudi so dobri. Punčkam pa eh, neposredno in posredno pravimo, da ne pričakujemo toliko od njih. Zelo zaščitniški smo tudi do otrok. Pri Facebooku je za nas to Najpomembnejše - zavarovati otroke na spletu. Starši posod po svetu so zelo zaščitniški in bolj zaščitniški, ko gre za njihove sinove, ne pa za njihove ščirke. In tudi zato ni dovolj uh, deklet in žensk na področju IKT, ker jih ne spodbujamo. Staršem vedno povem, tehnologija za vaše ščirke naj, naj igrajo videoigre, naj raziskujejo, obvarujte jih, ampak naj se učijo. To je to, to je pomembno. Bojim se, da se situacija ne izboljšuje nikjer po svetu. Moj sedemletni sin je eh, lani poleti, ko sem ga poslala na univerzo v Stanfordu na računalniški eh, tabor, bil predmet moje odločitve. Starši so tisti, ki za katere se, eh, ki se odločajo. Tam je bilo na tem taboru pet deklet. Od petih ena moja nečakinja in njena prijateljica, ki sem jo prijavila jaz. V Silicevi dolini, v ZDA, v vozlišču vse tehnologije ZDA, so starši prijavili 35 otrok in zgolj pet deklic. Kaj mi to pove? To mi pove, da se situacija ne izboljšuje, stanje se ne izboljšuje. Ljudi sem spraševala o podobnih programih posod po svetu in vedno so dejali, da, da tako kot v ZDA, ti programi ponavadi vsebujejo predvsem dečke, predvsem fante. To pomeni, da ko ženske pridejo na univerzo, da že zaostajajo. Bodi si se ne odločijo za uh, študij informatike in računalništva bodi se za to odločijo in na to izgubijo ambicije, izgubijo motivacijo. Povedati jim moramo, da so dobre na področju znanosti. V Aziji, na primer, kjer jim to povedo, se ženske dekleta na to bolje izkažejo kot moški. Praktično v vsaki kategoriji. V Franciji, na primer, ženske pridobijo 64 eh, odstotkov diplom na dodiplomski ravni. Ko bomo našim dekletom govorili, da so dobre v znanosti, dobre v matematiki, bomo to tudi dosegli. Enako raven moramo imeti za ženske in za moške. Vse naše otroke moramo obvarovati, ampak vsi morajo imeti pravico do igranja videoiger, do uporabe računalnikov, do uporabe tehnologije. In kar je bistveno spremeniti, moramo stereotipe, ki jih poznamo za dekleta in fante. Le s premembo stereotipom bomo razrešili težave, ki jih imamo na področju IKT, težave, ki jih imamo na področju vodilnih up, eh, položajev. Hvala za vaš čas, z veseljem odgovorila na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Sedaj pa vprašanja. Komisarka. So much. Shall najlepša hvala za tvoj čas in za te navdihujoče misli. Sprašujem se naslednje. Pred kratkim si obiskala Evropo, ko si predstavila svojo knjigo Linen. To je odlična knjiga eh, in eh, nisem edina, ki tako mislim. Imamo naslednje vprašanje. A je razlika v reakciji v ZDA in v Evropi? Obstajajo zelo pomembne kulturne razlike med vsemi državami. Brez dvoma med eh, ZDA in različnimi eh, državami v Evropi. Tudi v Evropi imamo zelo velike kulturne eh, razlike znotraj držav. Tudi v Aziji, na primer. Ampak raziskava za mojo knjigo, knjigo, ki je bila izdana v 24 državah in jezikih, za vsako to državo sem imela raziskovalce, ki so upravljali uh, eh, lokalne raziskave in, in tako pripravili lokalno statistiko. In to se dogaja posod. Posod po svetu precej več moških vodi kot žensk. Posod po svetu fante pripravljamo, da bodo vodili od mladosti naprej, ženske pa ne, punce pa ne. Posod po svetu ženske pridajo vsaj tako visoko na izobraževalni ravni kot moški. Ponekod tudi več. V Nemčiji, na primer, eh, ženske pridobijo 51 odstotkov diplom, v Franciji 64, ampak posod je to 50 odstotkov ali pa več. Tako da vemo, da se ženske lahko učijo, vemo, da lahko vodijo. In vemo tudi, da jih ne spodbujamo k temu brez dvoma jih ne spodbujamo dovolj, da bi se odločali za znanost. Linen je pomemben zato, ker moramo razumeti uh, te, ta, ta gibanja globalno in po vsaki državi posebej. Eh, Sedaj pa kolegica Hercog. Izvolite. Hvala. Z vese, veliko veseljem je, da sem v tem svetu IKT da vas eh, tukaj srečujem. A, ni težava tudi težava moških, ki izbirajo a, eh, nove zaposlene. Mi, mi ženske, pa želimo biti izbrane. Spet smo tiste, ki smo predmet izbire moškega sveta. Kako smo postali? predmet izbire. Zdi se, da moški dominirajo svet IKT in ženske ne vidijo kot najboljša izbira. Kako lahko postanemo najboljša izbira? Mislite, kako je lahko IKT najboljša izbira za ženske? Ne, kako svet, v katerem dominirajo moški, gleda na ženske, kako lahko postanejo ženske najboljša izbira. Kako lahko ženske. Uh, spremenimo najboljšo izbiro za svet IKT. Prav. Ženske, ki se sedaj odločajo za IKT, so neverjetne. To je neverjetna odločitev. Od tistim, ki uspe in ki tam ostanejo, so izjemno talentirane. In bolj kot se to razvija, bolj odpravljamo stereotip. Jocelyn Bolvan, ki je eh, glavna tehnologinja pri Facebooku, vedno pravi, da te ženske se ne odločajo za IKT, ker se pač ne odločajo za IKT. In ko se bodo ženske odločali za IKT, se bodo pač odločali za IKT. Takšna je ta težava, krožna težava. Ženske, ženske ne vidimo na vodilnih položajih, ker jih ni veliko na vodilnih položajih. Ko pa jih bomo vedno več videvali, potem jih bomo tam tudi videli. Ženske, ki se sedaj odločajo za informatiko in računalništvo, tlakujejo pot za vse nas. Te ženske so uspešne in s tem odpirajo vrata ostalim, ki prihajajo za njimi. For, uh, <laughs> Hvala, da ste se nam danes pridružili. Lep pozdrav v Kalifornijo. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi prisluhnili. Lep dan naprej. Bene, Odlično. To povezavo smo zaprli, tako da lahko nadaljujemo z našim delom. Potem, ko smo se pogovorili z žensko na zelo pomembnem položaju. Vsi po svetu jo dobro poznajo, glede na to, kako prisoten je Facebook v naših življenjih. Sedaj pa bom besedo predala Niri Tandon, ki je glavna svetovalka in mentorica v skupini, ki nosi ime Network Intelligence for Development and Gender, mrežna inteligenca za razvoj in spol. Pričujem, ampak eh, ta predstavitev na zaslonu je napačna. Sem Nidin, prihajam iz vzhodne Afrike. Uh, sem zadnja na vrsti, uh, potem pa bo na vrsti kozarec vina, tako da bom skušala biti čim krajša. Uh, eh, 22 let, uh, torej malo manj kot polovico svojega življenja, se že ukvarjam s tem področjem, sodelujem z ženskami v Afriki in na Karibih in uh, vključujem področje IKT v življenja teh žensk organizatorjem se zahvaljujem, da so me povabili. V veliko čast mi je, da sem tukaj uh, s toliko vodilnimi ljudmi z tega področja. Uh, eh, ITU me je poblastila, da pripravim neko oceno na globalni ravni, kaj bi lahko potrebovali na področju IKT v prihodnosti in kako zagotoviti, da se bodo uh, ženske bolje vključile v ta vse večji sektor. Uh, Predvsej ste že slišali danes popovdne, tako da dejstvo ne bom ponavljala, ampak lahko vam povem, da je raziskava na spletni strani in tudi v pisni obliki. Kolegi vam bodo to razdelili, poročilo je na voljo v angliščini, francoščini in tudi drugih jezikih, ne pa v svahiliju, ki je moj materni jezik. Skušala bom biti zelo kratka. Knjiga sama vsebuje veliko statističnih podatkov. Naj povem, da v državah OECD eh, ženske bistveno manj sodelujejo v sektorju IKT, njihov eh, delež pa se povečuje pri zaposlitvi eh, na teh področjih. Estonija in Mačarska sta nad standardi, predstav, ženske tam predstavljajo 40 odstotkov zaposlenih na tem področju. Najvišje so ZDA potem pa eh, sledi še Finska, pa tudi Islandija je proti vrhu. Kot je omenil generalni sekretar, je ITU eh, razvila tudi portal eh, hkrati s tem poročilom. Tukaj nudimo praktične informacije mladim dekletom in ženskam, ki si želijo ustvariti kariero v sektorju IKT. To bo veselilo vaša dekleta, naprimer, in jim bo pomagalo pri njihovih odločitvah. Od 1. januarja letos do zdaj, do 25. aprila, smo imeli 25 tisoč obiskov uh, in 72 odstotkov je bilo novih. Ko smo vzpostavili ta portal, je bilo uh, eh, 220 programov, zdaj pa jih je že čez 500. To je točka, ki. Uh, nudi različne informacije, možnosti študija, izmenjav, um, stažev in podobno. In generalni sekretar je rekel, da uh, skušamo vključiti čim več žensk na to področje in tudi zagotoviti čim več virov. Kaj lahko še prispevam k tej razpravi, kar že ni bilo rečeno? Uh, Na dve vprašanji se bom osredotočila, ki sta med seboj povezani. Eno je vprašanje, kako, po mojem mnenju, kako doseči ženske in jih ohraniti v tem sektorju. Drugo vprašanje pa je, kje, kje so te ženske in kje so delovna mesta za nje. Mm, da vas pripravim na odgovore na ti vprašanji, bom pokazala nekaj profilov žensk, ki uspevajo zdaj v tem sektorju. Prosim, vrnite se nazaj. Eh, sama eh, potrebujem dokaze za te odgovore in pokazala bom tri profile zelo na kratko. Eh, tukaj gre za socialne podjetnice, ki so na poti uspeha. Morda ime ni tako pomembno, tudi podjetje ne, ampak pomembno je to, kar te ženske delajo in kako razmišljajo ta primer je eh, primer ženske, ki pomaga ljudem, ki si tega ne morejo privoščiti za osnovno infrastrukturo. Torej, ljudem pomaga pri dostopu do raznih eh, storitev eh, zdravstvenega varstva in podobno. Naslednja je tudi povezana z infrastrukturo. Lahko pokažete, kaj pravi postavlja vprašanje, zakaj je situacija taka. Vse, kar smo mislili, da vemo o sistemu, smo uh, vrgli skozi okno in uh, se učili na novo. Ona je razvila aplikacijo SMS, ki mnogim uporabnikom uh, omogoča, da identificirajo uh, najbližji vodni vir. Največji izziv za, zadnji, za naslednjih 50 let je, da se ustvari uh, dostojno delo za vse, ne prek uh, humanitarnih organizacij, ampak eh, prek tržnih sil. Ta ženska je pomagala ljudem, ki so običajno izključeni iz uh, uh, delovnih mest uh, na področju IKT. Eh, te ženske, torej so socialne podjetnice, ustvarjajo delovna mesta in resnično so zelo angažirane na tem področju. Naslednja dva primera kažeta dve ženski. Ta gospa je eh, so ustanoviteljica eh, nekega podjetja v ZDA E, tukaj pa imamo še logo Mešuri, naslednje, ki jo želim predstaviti. Vprašanja boste zastavljali pozneje. Intel je povedal, da bodo kupili to novo podjetje. Kaj vam to pove? Ženska, ki vodi to podjetje, je. Uh, na res pomembnem položaju, vodi na trgu in eh, lahko vam povem, da ženske so prisotne. Potem pa še zadnji slajd eh, ženske z Kitajske, ki je ustanovila HTC. Želim povedati, da številne izmed teh eh, žensk delujejo tudi humanitarno oziroma so zelo aktivne pri pomoči ljudem. Našle so vlogo zase in uh, okrepile bodo še številne druge, da se jim pridružijo sama. Mislim, da bi ženske v tehnologiji morali imeti vidnejše mesto, uh, tudi kot lastnice podjetij, vodile v industriji in tako naprej. In kaj nam povedo ti portreti? Lahko pokažete naslednji slajd. Še naprej, prosim. Gre za iste stvari, kot so jih povedali že kolegi. Ehm, dekleta menijo, da so videoigre dolgočasne, da so računalniki za piflare in tako naprej. Ampak, ko bodo razumele, da je. IKT samo orodje za to, da lahko spremenijo svojo skupnost, potem uh, bodo lahko uh, se aktivno vključili v to in to bo tudi spremenilo zadeve. Tukaj imamo različne vidike, lahko gre za skrb, za neko babico ali karkoli, ampak povsod lahko informacijske in komunikacijske tehnologije odigrajo svojo vlogo. Še kar naprej, prosim še naprej zelo na kratko. Kot je bilo povedano že prej, to poročilo govori tudi o dejstvu, da eh, je formalna izobrazba pomembna. Pomembne so tudi vodilne sposobnosti. Pomembno pa je predvsem to, da uh, naslednje generacije uh, pripravljamo na eh, prihodnost, eh, neenakost se povečuje, eh, potem imamo okoljske in druge probleme. To so vprašanja, s katerimi se bodo soočale mlajše generacije in na katere jih moramo pripraviti. Kar naprej. Zdaj pa še nekaj o tem, kje so ženske. Eh, nek kazalnik, eh, ki ga boste videli, nam pove, da skoraj milijarda žensk lahko pristopi v, na globalni trg v naslednjih letih. Do leta 2020 eh, jih bo ogromno v aktivni dobi in imajo aktiven in velik potencial, ki ga lahko prispevajo. In od te milijarde jih 812 milijonov živi v državah uh, v razvoju in v državah v usponu. In zakaj se bo skoraj vsaka uh, deklica rodila v uh, teh državah in kako se bo vključila uh, v globalni trg, to vprašanje pa vam prepuščam. Eh, tukaj imam še podjetje iz Ugande in to eh, podjetje zelo dolgo poznam. Neko dekle, ki eh, je tam zaposleno, mi je povedalo, da je študirala računalništvo na majhni univerzi v Ugandi. Rekla je, odločila sem se za ta tečaj zato, ker se tehnologija hitro razvija, ker se vsak dan spreminja. Uh, In eh, zato sem eh, si želela to področje bolje spoznati. 20 deklic oziroma deklet nas je bilo v razredu 88 eh, študentov in upam, da mi bo ta študij oziroma ta praksa pomagala. Potem še nekaj izpovedi iz ZDA. Šele zdaj podjetja na visoki ravni začenjajo vključevati ženske. In tri od štirih žensk menijo, da niso dovolj usposobljene, tako da sploh ne eh, zaprosijo za delovno mesto v takem podjetju. Mm, ženske želijo predvsem prispevati, ne pa tekmovati. In ko sem se pogovarjala uh, z neko podjetnico, je rekla, da je za delovno mesto prejela 200 prošen, eh, vsi eh, so bili moški. Potem pa so prejeli tudi 100 prošen za tri delovna mesta. Teh 100 prošen pa je bilo eh, strani žensk. In teh 100 prošen so prejeli takrat, ko niso povedali, za kakšno delovno mesto gre, da gre za razvoj programske upreme. Tukaj pa imam še nek moški prispevek. E, ta pravi, da ženske dominirajo na področju socialnih e, medijev. Za ženske to predstavlja priložnost, kaj ti e, trg je odprt za e, e, pametne prošne in e, tukaj so ženske bolj uspešne. E, Eh, bolj so intuitivne in bolj jih zanimajo eh, človeški interesi. Eh, Sheryl Miller je rekla, da moramo dvigniti številke, zato ker si ne moramo več privoščiti, da tega ne storimo. Gre predvsem za naše prihodne generacije in to je pomembno. Hvala. Najlepša hvala kot vsi vidite, smo si pridelali že precejšno zamudo. Med drugim tudi zaradi internih tehničnih težav. Sedaj pa beseda Roma komisarki za zaključne besede. Izvolite. Aj, začnem takole. Srca bi se vam rada zahvalila vam kot predsednici odbora ITRE, Edith Herzog in njenim kolegom in kolegicam za to pobudo In popolnoma pripričana sem, da to počnemo v imenu vseh nas. Rada bi sklenila posel z vami, če se vsi strinjamo s tem, kar smo slišali strani eh, različnih govornikov in govornic, eh, tudi eh, iz ust Sheryl Sandberg, bi se morali znebiti stereotipom, zavedati, bi se morali, da statistika ta so moli v napačno smer. Če lepo povem, premalo je sodelovanja žensk na področju IKT. Če se resnično zavedamo, da je ta smer, ki jo obiramo sedaj, napačna, če resnično menimo, da bi morali standardne, standarde dvigniti in bi s tem naredili velike razlike, velik napredek na področju razvoja, potem se moramo za to odločiti. Ko govorite s prijatelji, s partnerji, z otroci, z otroki, če o tem govorite, potem stereotipi niso več spremljivi, ne smemo jih sprejemati. Premisliti se moramo. Verjamemo, vzornike, to je prava pot naprej. Vem, da ko govorimo o vzornikih, ne govorimo zgolj o Šerl in drugih njej podobnih. Govorimo o, o vas, o vaših sosedi, sosedinjah. Govorimo o vseh, ki lahko nekaj naredijo. In to je ta največji izziv pred nami. Spreminjanje družbe je največji izziv, ki ga imamo svet je poln razlik. In mislim, da ste kot ena odgovornic spregovorili o eh, tem, kako ste sami imeli pogum, da ste spremenili svoje življenje na drugačen način. To je pogum. To je tudi primer, ki mu moramo vsi mi slediti. Izbira tiste varne poti, varne možnosti ni ta, ki bi jo morali opevati. Vi ste vzornice. Veste tiste, ki eh, jim moramo slediti. Ne gre za to, da bi morali spreminjati misli drugih, spremeniti moramo svoje nazore. Hvala odboru ITRE, hvala vsem, eh, hvala Edit, hvala vsem, ki ste organizirali to predstavitev. Mi služimo vam. Če se za nekaj trudimo, potem moramo doseči rezultat. Pomagati si moramo. Dekleta in ženske si morajo pomagati. In to je pot v prihodnost. Hvala, odlično delo ste upravili. Ja. Najlepša hvala, komisarka. Najlepša hvala vsem govornikom, vsem strokovnjakom in strokovnjakinjam ki ste se nam danes pridružili, sedaj pa v imenu parlamenta Edith Herzog. Za me in za vse v tem občinstvu je bila to najboljša izbira, da preživimo ta četrtkov popovdan. Upam, da bomo naslednjo javno predstavitev lahko pripravili v obliki videokonference, tako da bodo to lahko spremljali vsi in sodelovali vsi. Naše sporočilo je, Ne le to, da smo najboljša izbira za to družbo, ki jo dominirajo moški, ampak da smo gospodarsko potrebne. To je potrebno razumeti. Imam eh, še tehnično sporočilo. Po tem sestanku nas čaka pogostitev, ampak morate iti eh, na, v pritličje in tam si bomo skupaj lahko privoščili kozarček vina. Grazie a tutti e arrivederci. Najlepša hvala vsem skupaj in lep večer.